dear colleagues. Dragi kolegi, lahko začnemo. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Če ni nobenih nasprotovanj, lahko sprejmemo osnutek dnevnega reda brez kakršnih koli sprememb. Lahko tudi potrdimo zapisnik 15. in 16. junija. Če ni nobenih nasprotovanj, potem smatramo, da je zapisnik sprejet. Glede točke 3. pa imam daljšo izjavo. In sicer popravek stališča Evropskega parlamenta sprejetega v prvem branju 5. julija 2016 z namenom, da bi sprejeli uredbo glede zahtev, ki se nanašajo na plinske eh, onesnaževalce in onesnaževalce v delih in za mejne vrednosti in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem. Na podlagi dogovora dosežena v zvezi z uredbo glede mejnih vrednosti za necestno mobilno mehanizacijo je parlament sprejel svoje stališče v prvem branju 5. julija 2016. Še pred plenarnim zasedanjem je bila opravljena finalizacija pravne in jezikovne službe, vendar pa je bilo ugotovljeno, da v členu 63.2 v zvezi z popravkom glede eh, traktorjev zahteva popravke. In sicer moramo se izogniti tveganju, da bi zahteva iz 63. Eh, člena drugi odstavek, tako kot je trenutno zapisana, privedla do razumevanja, da bi komisija morala spremeniti zakonodajo o traktorjih. In sicer zagotoviti prožnost za vse traktorje, ne pa samo za osko kolotečne, za tiste, ki je ta določba pravzaprav bila sprejeta. Ta popravek vseboje tudi del, ki ga je popravila eh, pravno jezikovna služba v skladu s členom 231. našega poslovnega, ki pravi, da pristojni odbor preveri osnutek popravka in predloži ta dokument parlamentu, če meni, da je prišlo do napake, ki jo je možno popraviti na predlagan način. Ta popravek je bil poslan poslancem odbora Envi včeraj. Če ni nobenih nasprotovanj, potem bo ta popravek sprejet in bo predložen parlamentu ter bo stopil v veljavo na septembrskem zasedanju. Rad bi tudi spomnil na delavnico glede akcijskega načrta EU, glede trgovanja z eh, prostoživečimi živalmi. In sicer gospa Berder eh, je pripravila poročilo na to temo, delavnica pa bo potekala danes od 12.30 do 15.00 in sicer v dvorani ASP3E2. Danes imamo tolmačenje v 20 jezikov in kot je običajno, bo možno spremljati naše današnje zasedanje tudi preko spleta. Četrta točka. Priporočila koordinatorjev so bila posredovana elektronsko, če ni nobenih nasprotovanj, potem je to sprejeto. Zdaj pa lahko nadaljujemo z glasovanjem. In sicer. Najprej imamo sklep sveta glede izvajanja pariškega dogovora, ki je bil sprejet v okviru konference o podnebnih spremembah. Glasovali bomo samo enkrat in sicer elektronsko. Glasujemo. Uh, Peter. Peter. EBB je za, ok. ELS e je za. Dobro. Upam, da boste vsi za. Glasovanje je zaključeno. Sedeminštirideset za in eden proti. Gospod Zuriko, hotel sem glasovati za, ne vem, ne vem, zakaj se je to zgodilo. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko. In sicer imamo osnutek predloga za resolucijo glede izvajanja pariškega sporazuma v luči konference v Marakešu, Maroku. Začenjamo kar takoj. In sicer predlog spremembe 21 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 22. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 23. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 24. Za. Proti. Sprejeto. 27. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržanje sprejeto. 26 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Predlagam, da v bloku glasujemo 29 do 32, če ni težav. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, sprijeto. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjena. 38 za, proti, vzdržani, sprijeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjena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 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, sprijeto. Devetinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvainpedeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, preverimo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Devetinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za. Ne, ne, je brezpredmeten. Sedeminpetdeset za, proti, vzdržani, preverimo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Trinšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. 69. Ne, 71 za, proti. Preverimo. Ste vsi oddali svoj glas? Zavrnjeno. Zavrnjeno.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 Vzdržani zavrnjeno. 74 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 76 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 77 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 75 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 76 za. dragi kolegi, vrniti se moramo nazaj. Namreč, naredili smo prevelik skok in nismo glasovali o predlogu spremembe 69. 69, se upravičujem. Who is in favor? Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dobro, hvala lepa. Zdaj pa predlog spremembe 78. Jute Guteland za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprijeto. 83 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, sprijeto. 89 za, proti, vzdržani, sprijeto. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprijeto. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 za, ne, v dveh delih. Prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto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 102 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111. 111 je identičen za 110, zdaj pa 113 za proti vzdržani zavrnjeno. 112 za proti vzdržani zavrnjeno. 114 za proti vzdržani spreto. 116 za proti vzdržani spreto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 118. Za, proti, zavrnjeno. 119. Za, proti, zavrnjeno. 124. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 127. Za, proti, vzdržani, sprijeto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 vzdržani in zavrnjeno. 131 za, ne, 132 se upravičujem, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani je sprejeto. 133 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 135 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani sprejeto. 139 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto, 140 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 137 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 138 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 141 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 143 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 142 za, proti, zavrnjeno, 144 za, proti, vzdržani, sprejeto, 145 za, proti, vzdržani, sprejeto, 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 148 za, proti, vzdržani, vzdržani zavrnjeno, 149 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 150 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa skupaj 153 in 157 b. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 156 podeljih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto ena in šestdeset, ne? Ne? 158 v dveh delih. 158. Prvi del za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi odali svoj glas, glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Zdaj pa. Sto šestinsedemdeset. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sto oseminsedemdeset v dveh delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Preverimo.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 Okay. We have to vote 168 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani, sprejeto. 181, prosim. Preverimo 180. Avete votato tutti? Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani, sprejeto. 184, ne, se upravičujem, je brezpredmeten. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa v bloku. Glasujemo o predlogih spremembe 185, 187, 188, 189, 117, 190, 191, 193, 121, 194, 195, 196, 97, 98 in 99. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Votiamo gli emendamenti. Zdaj pa 192 in 120 v treh delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 122 v treh delih prvi del za, drugi, ne, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 200 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 201 za, proti,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 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprijeto. 12 v dveh delih, prvi del za. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Ena, za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi odali svoj glas, glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Dve, za, proti, vzdržani, preverimo vzdržani zavrnjeno, tri za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi odali svoj glas, glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto, pet, za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gospod Topes. Hvala. Mislim, da smo predlog spremembe 161 pozabili, kajti um, Stvar je v tem, da če je bil 157 spet, potem bi bil ta brez predmeta, ampak mislim, da moramo to popraviti, preden gremo na končno glasovanje. Hvala. Uh, so this was just not 400. Please. Please. Okay, we have to vote. Torej, ja, moramo glasovati. Torej, 161. Glasujemo, kdo je za? Moramo preveriti, ena skupina mora preveriti. Torej, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. elektronsko bomo glasovali, torej o celotnem besedilu glasujemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Andiamo adesso a... Zdaj pa nadaljujemo in sicer bomo glasovali o mnenju kolega Zorinja in sicer gre za strategijo EU za utekočinjeni zemljski plin in skladiščenje plina. Glasujemo o kompromisu 1. Kdo je za? Kdo je za kompromis 1? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 5. Za? Proti? vzdržani, preverimo. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe deset, za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestnaest, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enaindvajset, za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 22, drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 34 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. 41 za proti vzdržani sprejeto. 44 za proti vzdržani sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, sprijeto. 46 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 47. del za, proti, vzdržani, sprejeto. 48. drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 59. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprijeto. 55 drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa elektronsko glasujemo v končnem glasovanju. Glasujemo. Glasujemo.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 Kolegice in kolegi, če želite zapustiti dvorano, prosim, da to storite brez pretiranega hrupa. Mi pa lahko gremo na naslednjo točko. Homologacija in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot namenjenih za taka vozila. Dear colleagues who want to leave the room. Kolege, kot rečeno, prosim, da čim prej zapustite dvorano, seveda, če nameravate zapustiti. Mi pa kar damo besedo poročevalcu Fjellnerju. Hvala lepa, gospod predsednik. No, pa začnimo. Lansko jesen, pred enim letom, smo videli Dieselgate in to je vplivalo na homologacijo in tudi videli smo, da nadzor trga ni ustrezen. No, ampak Dieselgate ni bil prvi škandal tega tipa. Že več takšnih podobnih primerov smo videli prej. Uh, ko država članice niso ustrezno ukrepale, ko je prišlo do neskladnosti z načeli homologacije. Prav tako smo videli, da so te goljofije odkrili v ZDA, ne pa v EU in to je res spomnilo Evropsko unijo, da moramo nekaj narediti, da moramo izboljšati naš nadzor trga to bila nekakšna sramota za Evropsko unijo. Zato moram reči, da podpiram ta predlog komisije, skoraj da v celoti ga podpiram, imam pa nekaj manjših predlaganih sprememb. Mislim, da je bilo dobro, da ta odbor izpostavi par pomembnih vprašanj. No, preden gremo v podrobnosti svojega predloga za izboljšave, pa še par besed o prioritetah, ki so bile pomembne pri tem poročilu. Pri takšnih škandalih Najprej vsi želimo strožjo zakonodajo in pa večje zahteve za gospodarske subjekte in se ne osredotočimo na to, kar je najpomembnejše in sicer nadzor trga. Že včeraj smo imeli določena pravila, potem jih ljudje kršijo, ampak če bomo zaustrili pravila, to ne bo ničesar izboljšalo. Nadzor, nadzor moramo izboljšati. Zato sem poskušal odpraviti možnosti za goljofije. Želel sem ustvariti bolj enotno izvajanje evropskih pravil v praksi. Prav tako sem se zelo potrudil za to, da bi se izognili nepotrebni birokraciji. Obenem, kot tudi želimo zagotoviti čim bolj strok, robusten sistem, tako da bi odvrnili operaterje od tega, da v prihodnosti goljufajo. Na koncu sem dobil približno šest glavnih predlogov za glavna področja. Nekatera področja so precej tehničnega značaja, torej je nekaj tehničnih podrobnosti, ampak se bomo sredotočili na šest glavnih predlogov iz besedila. Kot prvo, jasne zahteve za nadzor trga. Komisija mora imeti možnost, da okrepi svojo vlogo in da bolj pogosto se vključi v ta nadzor, če države članice niso spolnile svoje dožnosti, kar pomeni, da potem komisija lahko odigra aktivno vlogo pri nadzoru trga. Če države članice ne storijo tistega, kar bi morale, to kot prvo, potem kot drugo. Periodični pregledi na vsakih pet let. Torej, če se da homologacija za določeno vozilo, potem je treba to pregledati na vsakih pet let periodično. To potem pomeni, da bo industrija spoštovala svoje standarde glede homologacije, prav tako pa bo mogoče bolj enotno izvajati predpise po celotni EU, kaj ti želim, da te preglede, te revizije opravijo različni homologacijski organi. Torej, različni organ kot pa tisti, ki je na začetku dal prvo homologacijo za vozilo, mora izvesti ta pregled čez nekaj časa. Pa še nekaj, če se ugotovi napaka, če se ugotovi, da gospodarski subjekt ni izpolnil predpisov in spoštoval dane homologacije, potem pristojni organ, ki je izvedel ta pregled, lahko spreme korektivne ukrepe. Prej se je komisija osredotočila samo na homologacije, ki so časovno omejene. To je pot, ampak mislim, da ni najboljša pot, kajti. Če imamo samo časovno omejene homologacije, to pomeni, da se potem odločamo o življenjskem ciklu vozila, potem se odločamo o tem, glede na to, kako, eh, kako dolgo bo takšno vozilo na cestah. In to ni najboljši način. Boljši način je to, da imamo periodične preglede, kajti potem se bomo res osredotočili na same organe. Moramo zagotoviti to, da bodo organi ustrezno pravili svoje delo. Potem tretje področje. Obveznosti držav članic in pa obveznosti komisije. Vsi ti organi morajo ukrepati, če prihaja do neskladnosti, tako da se dejansko nekaj zgodi v praksi. Kajti v preteklosti smo videli, da včasih, naprimer, ni prave skladnosti, ampak država članica ne ukrepa, vsaj ne za dosti. Potem četrto vprašanje, financiranje nadzora trga. Mislim, da se mora to financiranje spremeniti glede na različne pogoje po državah članicah. Nekatere države dajo zelo mali, malo takšnih oblogacij in pogosto se to tudi povezuje z financiranjem nadzora trga. To je nevarno, kajti potem se lahko zgodi, da ne boš imel zadosti finančnih sredstev za nadzor trga. Če ne bo zadosti homologacij, potem ne bo mogoče financirati ustreznega nadzora trga na tem področju. Zato mislim, da je treba omogočiti državam članicam, da imajo večji manevrski prostor pri svojih različnih sistemih, da torej na različne načine lahko financirajo nadzor trga. Potem, kot peto področje, komisija je predlagala ta sistem medsebojnih pregledov med homologacijskimi organi. To mislim, da je pametna ideja. Mislim, da je prav, da se tega tako lotimo. Na no, vseeno, pa mislim, da ta sistem ne sme postati pretirano upravno breme za te homologacijske organe, kajti v nekaterih državah ti organi niso zelo obsežni in veliki in nima veliko osebja v teh organih. Zato torej če imamo te medsebojne preglede vsako drugo leto, to je nekoliko pretirano, se mi zdi. No, ampak, če bi imeli, naprimer, takšne preglede, potem je najbolje po pet let, ne pa dve leti. Na drugi strani pa, če želimo imeti robustni sistem, potem pa mislim, da bi bilo dobro, da tudi komisiji damo pooblastila, da bolj pogosto začne s temi medsebojnimi pregledi, bolj pogosto kot pa pet let, če se komisiji to zdi pametno in nujno, če komisija ugotovi določene težave pri nekaterih homologacijskih organih. Pa še nekaj za konec. Tehnične službe morajo biti del konkurence, tudi odvisno od cene in po predlogu komisije to ni možno. Zato se želimo sretočiti na bolj funkcionalni sistem, ko je to mogoče, kot so torej te službe lahko na trgu kot del konkurence. Torej ne želimo odročiti cen, kot je to prej počela komisija, kajti mislim, da je konkurenca med službami koristna za vse zainteresirane strani. To je šest glavnih predlogov. Prav tako imam še nekaj tehničnih podrobnosti glede nekaterih tipov vozila. Tukaj sem želel dejati, da morajo naprimer plačati za ta vozila, ne moreš kar iti k eh, proizvajalcu, da kar tam vzameš karkoli že želiš, ne da bi prej to plačal, po predlogu komisije bi bilo to možno, torej brez plačila, prav tako se tukaj osredotoča nekatere tehnične podrobnosti. Glede akreditacijskih nacionalnih organov, tudi v prihodnosti moramo omogočiti tem organom, da spremljajo tehnične službe, kot se to že dogaja v številnih državah danes. Mislim, da komisija ne želi v celoti zaustaviti teh praks, kajti mislim, da ni bilo zadosti kritičnih pripomb od teh akreditacijskih organov. Ti akreditacijski organi uživajo zaupanje po državah članicah, zato mislim, da je prav, da ohranimo njihove možnosti tudi pri pomoči drugim službam. To so bolj tehnične zadeve, te so tudi omenjene v poročilu, ampak me pa zanima, kaj menijo kolegice in kolegi. In se veselim sodelovanja s vsemi skupinami, tako da bomo skupaj poskušali izboljšati nadzor trga na tem področju pri homologacijah. Kajti naše delo pri tem poročilu je gotovo vsaj tako pomembno, vsaj tako pomembno kot tisto, kar počnejo v posebnem odboru. Tam ugotavljajo, kaj se je sploh zgodilo pri Dieselgateu, pri tem škandalu. No, karkoli se je že tam zgodilo, sedaj najpomembneje je to, da vzpostavimo robusten sistem, tako da se ne bo takšna situacija še enkrat ponovila. In to tukaj v tem poročilu poskušamo zagotoviti. Hvala. Uh, hvala, gospod Dali. Prva. Thank you, chair, and also to the hvala lepa, predsednik, in hvala lepa poročevalcu za to stališče o tem dosjeju. Zelo jasni moramo biti. Uh, ta dosej je tukaj pred nami ravno v času, ko je EU prizadel ta škandal. Ta škandal je posredno vplival na vse, na potrošnike in na samo industrijo. Pa tudi na institucije EU in pa njihov stališče glede zakonodajnih aktov. To je zato zelo občutljivo vprašanje. Sem vesela, da je komisija pripravila ta predlog in to v pravem času. Prav tako je komisija pospešila svoje delo pri reviziji trenutnega sistema. Januarja to leto je torej komisija pripravila te predloge. Najprej s pozitivnim vprašanjem. Takšen okvir za homologacije je ustrezno spostavil številne slabosti trenutnega sistema. Veliko govorimo o tem, tudi Evropski parlament je večkrat izpostavil določene slabosti in preiskovalni odbor tudi, kot rečeno, kuje to zadevo glede izpustov. Torej, ja, je pozitivno, da ta predlagani predlog uvaja izboljšave za večjo samostojnost ter boljši nadzor teh služb ter prav tako tudi evropske teste za preverjanje skladnosti in homologacij. Po našem mnenju pa ta predlog ne odpravlja vseh vprašanj, ki izhajajo iz trenutnega škandala v avtomobilskem sektorju. Kajti želimo tukaj ukrepiti zaupanje potrošnikov ter vzpostaviti enotne pogoje za vse akterje v industriji. Prav tako želimo izboljšati varnost in pa okoljevarstvene predpise v korist evropejcev in zdravja ljudi. In SND bo pripravila nekaj predlogov, kjer želimo podariti naslednje. Kot prvo, potrebujemo okrepljeni evropski nadzor nacionalnih regulatorjev, homologacijski organi bi morali biti tudi nadzorovani in to redno, glede na trenutne predpise o izmenjavi informacij. Prav tako, če pride do kršitev, mora biti to ustrezno kaznovano. Želimo, da so ti pregledi redni in periodični. Na vsaka tri leta želimo takšne preglede, ne pa medsebojnih pregledov kajti želimo, če se kaj zgodi, da bomo še pravočasno ukrepali, da se nekaj popravi, ne pa da pustimo, da se situacija poslabšuje še dolgo časa, ne da bi reševali glavne napake, torej jih odpravljali. In tukaj predlog komisije ni zadosti strok za nacionalne homologacijske organe in njihovo učinkovitost, kot smo tudi že videli pri tehničnih storitvah. In sedaj komisija v bistvu uvaja nekaj, kar je brez prave moči, torej to medsebojno preverjanje. Zato smo mi za preglede odec in želimo tudi bolj jasno izmenjavati informacije med različnimi akterji. Pa še nekaj želimo vzpostaviti strožji nadzor nad napravami, kajti vse informacije, o komponentah in pa o tehnični opremi ter pa o kalibracijskih podrobnostih vseh pomožnih strategij, vse to je treba ustrezno preveriti. Pa še nekaj želimo. Jasno je porazdeljena odgovornost, to potrebujemo. Homologacijski organi ne smejo izvajati dejavnosti, ki jih izvajajo tehnične službe in tehnične službe ne smejo izvajati stvari, ki so pomembne za varnost, ljudi. Pa še nekaj bomo želeli večjo transparentnost ter pa večjo vlogo za nevladne organizacije ter pa potrošnike. Prav tako bomo podali predloge, tako da bo zadosti finančnih sredstev za homologacijske organe in pa sisteme nadzora trga ter pa prav tako želimo, da bodo ustrezne kazni vzpostavljene. Nasplošno se osredotočamo na to, da bomo dejansko izboljšali nadzor, tako da bo ta bolj jasen, želimo večjo odgovornost pri tem, sploh ko gre za nadzor trga, za koordinacijo in pa sistem dodatnega spremljanja v Evropski uniji in prav tako želimo izboljšati učinkovitost preverjanja neskladnosti, seveda pa moramo tudi vsi skupaj izboljšati kakovost na vseh področjih. To bomo vse predlagali, to je par stvari, pa še nekaj drugih tehničnih predlogov imamo, ampak to, kar sem sedaj povedala, je glavno za SND in to bomo predstavili na tej izmenjavi starišč in se veselimo sodelovanja s poročevalci in pa poročevalci v senci, tako da bomo dejansko nekaj naredili pri tej zakonodaji, tako da konkretno dejansko vidimo izboljšave na trgu in to si vsi želimo. Hvala. Thank you very much. Uh, and now for the Greens, uh, Mr. Eckhout. Hvala sedaj pa gospod Eckhout za zelene. Hvala, predsednik. Ja, sem presenečen, sem mislil, da bo še kdo pred mano, ampak v redu bom kratek. Hvala lepa poročevalcu za te predloge. Ja, vse to je zelo pomembno. Tudi v preiskovalnem odboru delamo na tem vprašanju, ampak moramo spremeniti zakonodajo za prihodnost. Zato je prav, da je ta predlog pred nami in moramo se zahvaliti komisiji za ta predlog. Že leta so to proučevali in zdelo se je, kot da so zaključki, kot da je vse v redu. Ampak potem pa je prišel ta škandal Volkswagen in je postalo jasno, da ni vse v redu v Evropski uniji. Evropska unija sedaj popravlja stvari, ki so tudi naša skrb. Zato smo veseli, da je komisija podala ta predlog. Seveda bomo še par stvari dodali in naj se navečno tudi da Marija, Mirjam. Predvsem nadzor je pomemben, ta mora biti neodvisen tukaj bi lahko nekatere predloge še ukrepili, bomo tudi to storili. Če sem zelo iskren, nismo zadovoljni s premembami, ki jih je uvedel poročevalec, zato ker se nam zdi, da to slabi pristop komisije in ne potrebujemo slabljenja bolj omiljenega predloga. Naj se navešam na par vaših uvodnih izjav, gospod poročevalec, pravite naprimer. Ja, gledajte, vedno smo slišali to retoriko, češ, sedaj smo mislili, da ne bo več takšne retorike po škandalu. Rekli so, ja, upravno breme. Industrija vedno reče upravno breme, če ne želijo pravih predpisov. In upal sem, da tukaj vsi počasi ugotavljamo, da ne moramo poslušati takšnih lobistov in takšnih izgovorov. Ampak gospod Filen še ni prišel do te točke, ampak bo kmalo gotovo. Skratka, vsi homologacijski organi niso tako zelo veliki in to je tudi eden izmed problemov nekateri organi v nekaterih državah imajo samo enega uradnika, ki štamplja stvari. In potem pač mogoče, da se da avtomobile na trg. In če se da reče, ja, niso zadosti veliki in zato moramo biti prijazni do njih, ne, to niti slučajno ni pametna ideja. Ravno obratno res. In zato vam tukaj ne sledimo, poročevalec. Potem naprej še. Tehnične službe naj bi bile na trgu v konkurenci. No, to je bila težava, kaj ti proizvajalci avtomobilov v bistvu sedaj želijo poskati tiste, ki jim ponujajo najboljše rezultate. Saj veste, kako to gre. In to iskanje najugodnejše rešitve, to ni vodilo v učinkovite smotrne rezultate, ampak je to vodilo zelo slabe kontrole po Evropski uniji. In ravno tukaj ne podpiramo predloga poročevalca, potem tudi struktura prestobin. Pri tem predlogu želimo nekako razbiti te pretesne povezave med proizvajalci avtomobilov in pa tehničnimi službami. In to je pomemben predlog, poročevalec pa sedaj očitno to želi črtati iz predloga in to mislim, da res ni ravno pametna ideja. Potem predlog spremembe 5, tukaj imamo to lepo formulacijo, če še ja, moramo upoštevati intelektualno lastnino. No, če smo se česa naučili z vsega tega, je to, da je preglednost ključna moramo vedeti, kaj se dejansko dogaja na trgu. Mi sploh še nismo prišli do programske opreme, sploh ne vemo, kaj tukaj počnejo pri programski opremi. Sedaj rečemo samo, ja, mora poskrbeti za to, da bo intelektualna lastnina rešena. Glede, to ni rešitev in nismo sploh prišli do korenin vsega tega. Zato je peti predlog spremembe problematičen. Pa še šesti predlog spremembe. Tukaj ne razumemo teh argumentov. Ja, vse se lepo sliši, ampak Kaj to pomeni v praksi, če pride do neskladnosti, potem tukaj to pomeni, potem se informira proizvajalce in ustrezne organe nadzora trga. Piše informing, prej pa piše, tega ne smemo dati na trg. Sedaj pa rečemo, samo informirali bomo, kaj pa potem, ok, v redu, rečemo, jih bomo obvestili, kaj pa potem, to pa res ni ravno lepo, avtomobilska industrija, morda bi lahko, lahko kaj storili, ne vem, kaj pa s tem ne vem, kaj tukaj želi storiti poročevalec in pravi, ja, moramo hitro ukrepati, ampak ja, tudi jasno moramo ukrepati, odločno ukrepati. To ne bo pravi poziv avtomobilske industrije. Prej smo rekli samo, to se ne sme dati na trg in to je jasno in točno. Pa še nekaj, še glede petega predloga. Ti pregledi tretje strani so nekaj zelo pomembnega. Če smo že česa naučili iz te krize, je to to, da so proizvajalci vzeli te informacije z tretjih strani resno. To pa smo sedaj tukaj črtali. Sedaj imamo samo pristojne organe in pa komisijo. In to je vse. Nam se zdi zelo ključno, da imamo tudi neodvisne tretje stranke v postopku, ki lahko posredujejo informacije in da jih potem morajo poslušati in se odzvati na to. Če se sedaj držimo samo teh uradnikov, to pomeni, da ostajamo v starem sistemu. In če smo se česa naučili iz te krize, običajno delovanje, to moramo razbiti. In mislim, da je komisija to sporočilo bolje dojela kot pa sam poročevalec. Hvala. EFDD, e Hvala, gospod Evi. Gospa Evi iz EFDD. Hvala lepa. Tudi mi imamo pripombe v zvezi s tem pomembnim zakonodajnim dokumentom, s katerim se soočamo. Na začetku bi rada povedala, kako pomembno je ločevanje pristojnosti. Škandal Dieselgate je jasno pokazal, kako obstaja močan konflikt interesov med organi pristojnimi za homologacijo in proizvajalci avtomobilov. Zato je potrebno ta sistem čimprej narediti transparenten in jasno ločiti, kaj kdo počne. Še zlasti, kdo je tisti, ki odobri homologacijo in kdo je tisti, ki izvaja tehnične storitve. Ključno je, da nadzor nad skladnostjo avtomobilov na cestah poenotimo, pri čemer pa seveda imajo države članice dožnost eh, podeljevati homologacijo, nadzor pa se mora nujno izvajati, se okrepiti in se skratka izvajati na tak način, da bodo kontrolni organi lahko dobro delali. To, da bi imeli skupen centr za znanost in raziskave, ki bi bil zadolžen za to, je dober korak za to, da bi imeli nek centr odličnosti, ki lahko na ta način dobi pravo razsežnost. Torej njegova vloga kot organ za nadzor na trgom je lahko bistvenega pomena. Potem drugo oziroma tretje vprašanje je, ki se ga moramo odločno lotiti, pa je vprašanje sankcij. In sicer potrebujemo sankcije, ki bodo resnično odvračilne in ki bodo eh, poenotene na evropski ravni za to, da ne bi prišli do nekih neskladnih situacij. In na koncu še preglednost. To je temeljno vprašanje. Nujno je, da imamo več preglednosti v samem zakonodajnem dokumentu o homologacijah in pri nadzoru trga. In ravno zato bi bilo dobro, če bi imeli neko podatkovno bazo, to bi utegnila biti dobra ideja, ki bi jo kazalo nadaljevati, zato da bi imeli boljši nadzor tudi strani tretjih oseb, ki danes nimajo pojma o tem, kako se vključevati zato da bi lahko izvajali nadzor. In na koncu še čisto zadnje vprašanje, ki bi ga radi sprožili, gre pa za to, kako financirati nadzor nad trgom in storitev izvajanja tega nadzora. To bi lahko naredili s pomočjo plačila proizvajalcev, ki bi plačevali neko vsoto in ko je nek nov avtomobil dan na trg, bi s tem denarjem financirali vse nadzor, ki ga je potrebno izvajati na trgu. Skupen raziskovalni center bi tu lahko vzpostavil zelo pomembno vlogo in enoten postopek. Hvala lepa. Um, Hvala, gospa Evi. Še kdo želi besedo? Kolega Tanci? Uh, uh, hvala, predsedujoči. Samo par stvari bi rad na hitro dodal. Torej tudi v preiskovalnem odboru potekajo določene aktivnosti. In hvala lepa poročevalcu in poročevalcu na senci. Še vedno v odboru govorimo s pričami in iščemo informacije. Ampak nekatere stvari pa se prekrivajo, torej komunikacijski postopek in pa naše delo se včasih prekrivata. mislim, da lahko predvsem rečem, da smo ugotovili to, da ne razumemo točno, kdo je odgovoren za kaj. Zato potrebujemo ustrezen, dosleden, celosten homologacijski postopek ter pa pravi nadzor na ravni Evropske unije. Prav tako moramo bolj pritisniti na proizvajalce, da so bolj specifični glede svojih strategij. Prav tako moramo jasno opredeliti tudi napake v postopku proizvodnjo avtomobila. Vse to so pomembni koraki. Seveda bomo spremljali delo eden drugega z velikim zanimanjem, ampak mislim, da je ključno, da sta oba postopka usporedna in da je to del istega dela, tako da bomo poskrbeli, da se v prihodnosti takšni škandali ne bodo več ponavljali. Hvala. Hvala. Nihče več ne želi besede. Komisija, prosim. Hvala. Gospod predsedujoči, vsi lepo pozdravljeni. Hvala lepa za ta predlog poročila in za vse pripombe. Komisija meni, da ugotovitve iz poročila v glavnem podpirajo naše predloge komisije in zato smo zelo veseli. Lepo je slišati, da so naše predlagane rešitve za vas dobrodošle. Prav tako se strinjamo s tem, da je treba okrepiti nekatere rešitve, moramo poiskati prave pristope in poti. Želimo predloge, ki bodo napravili homologacijski sistem bolj pregleden in učinkovit in komisija bo gotovo poskušala poiskati pravo ravnoteže pri teh predlogih, torej glede obveznosti, dožnosti in pa predvsem glede izvrševanja in predpisov za uveljavljanje. Bi pa radi predstavili še par komentarjev. Tukaj ni pravo mesto, da govorimo o podrobnostih predlogov sprememb, ampak bi pa rada izpostavila par stvari, ki se nam zdijo nekoliko zaskrbljujoče z vidika ciljev, ki si želimo doseči pri tem besedilu. Kot prvo, financiranje sistema. Tukaj imamo več predlogov, ki se nanašajo na to, kako se financirajo dejavnosti nadzora trga ter pa homologacijske dejavnosti. Gotovo se vsi strinjamo vsaj v nečem. Trenutna struktura ni v redu, nismo imeli zadosti finančnih sredstev, zato moramo to spremeniti, postaviti na novo. Kar pa gotovo pomeni določene stroške, tukaj se gotovo vsi strinjamo. Nekdo bo moral plačati za ta nadzor trga. Če ne, bomo imeli lepo zakonodajo, vse bo lepo izgledalo, ampak eh, ne bo pa to ustrezno izvedeno in bo neučinkovito. Ne želim sedaj podati kakršnih smernic za najboljšo rešitev, ampak naj pa podarim to, da se sedaj lahko pojavi tvekane, da bi se države naprimer, um, in pa prodajalci ne dogovorili za to, kdo bo kaj financiral. Uh, Prav tako tukaj poročevalec predlaga nekaj druga, kot pa smo mi prej predlagali. Tukaj pravi poročevalec, da morajo države prevzeti večji del odgovornosti. Ja, nadzor trg je v njihovi pristojnosti, to je res, ampak vseeno naj bom jasna. Ta sistem eh, ima določene stroške in nekdo bo moral plačati te stroške na koncu. Zato res eh, ne smemo oslabiti logike tega sistema. Ne moramo samo reči, je problem s financiranjem. Ne, moramo biti bolj konkretni prav tako vidimo še en specifičen predlog, kjer piše, ja, karkoli že financira država članice, se bo to potem lahko pokrilo preko uh, kazni in pa proračuna EU. To se mi zdi čudno, kaj ti globe, kazni, to je nekaj v prihodnosti, to ni nikakršno jamstvo za nikogar. Zato moramo biti zelo previdni pri tem, pri financiranju tega sistema. Pa še nekaj, predlogi sprememb, ki se nanašajo na to, da proizvajalci avtomobilov ne bi nosili stroškov. To mislim, da potem pomeni, da proizvajalci ne bi plačali niti temeljnih stroškov, to pomeni stroški testiranja in pa upravni stroški za testiranje. To mislim, da je treba izboljšati. Potem pa še drugi predlog spremembe, ki se nam zdi problematičen in sicer glede trajanja veljavnosti homologacije. Tukaj mislim, da je prišlo do nesporazuma glede namenov teh določb. Seveda ne želimo regulirati življenjskih ciklov fosil. Cilj našega predloga, torej tudi glede te omejene veljavnosti, je bil to, da poskrbimo naslednje. Tisti avtomobili, ki pridejo na trg danes, torej niso predmet homologacije in želimo, da bo homologacija, zakonodaja veljala za čim dlje časa. Prav tako pa smo vprašati, kdo kaj počne, to, kar poročevalec pravi, v bistvu um, da breme na pristojne organe, ne pa na proizvajalce, ali bodo pristojni organi to lahko dejansko storili, to je vprašanje. Pa še nekaj, institucijo seveda lahko pregledajo, ampak ne morajo pa pregledati dokumenta. Prav tako ne moramo reči, da se bo to kar štampljalo počez tukaj ne gre samo za neko dokumentiranje. Ne, to je bolj vsebinsko delo, zato imamo dvome glede teh predlaganih rešitev poročevalca. In ja, vemo, da se da izboljšati tudi predlog komisije. In ja, to razumemo, ampak ta predlog iz poročila pa mislim, da ne gre v pravo smer. Potem pa še tretja točka. Dostop tretjih strani do testiranja. Naj vas opozorim na naslednje. To testiranje tretjih strani ni relevantno samo pri homologaciji. Kot predlog trenutno navaja, se v bistvu to testiranje tretjih strani odpravlja. Ravno to testiranje je ključen del našega novega predloga. Mi predlagamo še um, četrti svežen RND, torej raziskav in razvoja, in skladno s tem, in tretje strani bodo morali izvajati tukaj določen del pri tem postopku. Tukaj se potem postavlja vprašanje, kako bomo to storili, kako bodo tretje strani uh, pri emisijah opravljale te preglede, če bomo tukaj sledili predlogu poročevalca. Skratka, tukaj so stvari precej širše, ne gre samo za to osko področje. Uh, Lahko se pogovarjamo še o podrobnostih, če želite ga preveriti. Sicer pa na vsak način hvala lepa za ta predlog poročila. Hvala. Hvala lepa. In za konec vračam besedo poročevalcu. Izvolite. Najlepša hvala. Veseljen sem prisluhnil besedam, da očitno vsi razumemo povezavo med tem in tem, kar počnemo v odboru EMIS. To je treba ohraniti v mislih in poskušati še okrepiti takšno miselno povezavo, da do podobnih dogodkov ne bo več prišlo. Če bomo vsi ohranili takšen zorni kot, mislim, da imamo dobre priložnosti za to. Eh, prav tako se vsi strijamo glede krepitve nadzora trga na tem področju. Večino stvari lahko podprem, ki ste jih povedali, kolegi, gospod Ejko, ne vem, je to morda zaradi, to zaradi tega, ker ste nizozemec, ampak očitno ste prevzeli vlogo Don Kihota in se bojujete z mlini na veter. Bitka za ali proti upravnemu bremenu, jaz bi bil z veseljem proti, vendar pa, če si ogledamo vsebino predlogov sprememb, in jih podrobno preberemo, mm, oziroma če se o njih pogovorite z mano, mislim, da a, če bi podprli upravno breme samo na sebi, ne vem, če bi bila to najboljša zamisel. Recimo, res je, da so nekateri homologacijski organi zelo majhni, imajo zelo majhno število osebja, tako pač je. Glavni razlog za to pa je naslednji. zelo malo homologacijskih postopkov morajo praviti. Zelo majhno število in zaradi tega so homologacijski organi ponekod majhni. Potem pa se postavlja vprašanje. Kateri bi bil najboljši način, da zaustavimo takšno nakupovanje homologacij? Oba želiva doseči isto. Bi pa predlagal tole. Če se odločiš pridobiti homologacijo ponekod, te bo čez nekaj let nekdo revidiral. Drug homologacijski organ bo opravil revizijo. Torej, če se odločiš za en homologacijski organ in ta ne opravi svojega dela, se boš znašel v zmešnjavi, ko se bo opravljala revizija. To je en način. Predlog spremembe šest. Tam si bil zelo kritičen do mene in dejal, da, bi, da distributeri ne bi smeli prenehati izdajanjem na trg, če se jim zdi, da sestavni del ni sklad. Eh, strinjam se, morali bi obvestiti proizvajalce in organ za nadzor trga, to si dejal tudi ti. Sam sem predlog spremembe zapisal tako ne zato, ker bi želel oslabiti sistem, temveč zaradi naslednjega razloga. Recimo, lokalni prodajalec avtomobilov, mu zares želimo naložiti obveznost, da bo pogledal avto in rekel, no, zdi se mi, da tale pas za privezovanje ni povsem skladen s predpisom XYZ in zato tega ne bom dal na trg. Ali bi mu res želeli naložiti pravno obveznost, da spreme takšno odločitev? Morda bi se lahko znašel v pravnih težavah, ker bi sam sprejel takšno odločitev, sam bi preučil avto in sprejel odločitev. Ali ne bi bilo bolje? storiti drugače. Lokalni prodajalec avtomobilov verjetne, verjetno ni najprimernejša oseba, da sodi, eh, ali se kaj sme dati na trg ali ne. Seveda je treba jasno povedati, kdo je odgovoren v verigi za preverjene skladnosti, ampak prodajalec avtomobilov morda ni najprimernejša oseba za to, da presoja, ali se kaj sme dati na trg ali ne. Verjetno pa bi moral sprožiti alarm. To bi morala biti pravna obveznost tudi za eh, prodajalce avtomobilov. Potem eh, struktura pristojbin. Tudi o tem ste spregovorili. Moja rešitev verjetno ni najboljša. Obstajajo pa tudi težave pri predlogu komisije, ko gre za financiranje homologacij. Komisija je povezala dajatve za homologacije, eh, pri tem pa tvegala, da v nekaterih državah sploh ne bo veliko homologacij, te ne bodo eh, dobile dovolj sredstev za dober nadzor trga in to pač nekakšen sistem že bo. Se pa meni zdi naravno, če rečeš, ne bo denarja za homologacije, potem bi morale države članice plačati. Države članice nikoli ne želijo plačati in potem se lahko znajdemo v situaciji, ko denarja sploh ne bo. To je namreč zelo drago, če mora država članica financirati določeno vrsto nadzora. Zelo odprt sem, da imamo razpravo o pravi rešitvi za to vprašanje. Če vam ni všeč, kaj sem predlagal sam, se vrnimo na predlog komisije, ampak tam se pojavljajo druge težave, po mojem mnenju. Sem pa odprt za razpravo, seveda. Moj predlog je dokaj nedolžen, se mi zdi, ker eh, pravi, da bi morale države članice imeti možnost vzeti sredstva iz proračuna. Morda je to res eh, ideološko vprašanje. Bil bi presenečen, če bi se strinjali s tem, da se zmanjša EU, proračun EU. Ampak, če bomo ustrezno preučili strukturo pristojbin, bo to v redu. Treba je zagotoviti sredstva za takšen nadzor. To je zame glavno vprašanje. In še ne na zadnje. vprašanje časovno omejenih homologacij. Razumem sicer cilj komisije in ta ni, da bi, da bi omejili življenski cikl avtomobila, tovrnjaka, česar koli. Bi pa to lahko bila posledica, po mojem mnenju. In to je nekaj, o čemer se moramo pogovoriti. Všeč bi mi bilo, če bi se kolegi strinjali z mojimi skrbmi glede tega vprašanja. In tudi, če bi se podali po tej poti, ki jo predlaga komisija, bi vsaj sam rad obdržal tole. Da bi imeli revizije homologacij. Ampak to pa pomeni, da bi ime, morali imeti še, eno, še en homologacijski organ, ki bi na to spremljal uh, ravnanje zdi se mi, da že sedaj eh, odnos med proizvajalci in homologacijskimi organi v nekaterih državah članicah ni preveč zdrav. In če bi poskušali zagotoviti, tudi če imate homologacijo v eni državi članici in je časovno omejena in jo treba podaljšati vsakih pet let, greste lahko k istemu organu, da se to podaljša. Zato se mi zdi, da moja rešitev že ima določeno vrednost. Ne pa, da bi imeli še en dodaten homologacijski organ, ki bi opravljal revizije. In želel bi si, da bi se v našem odboru pogovorili o tem. Prvič, ali mislimo, da bi lahko bile posledice po nesreči. In drugič, kako ohraniti ustrezna jamstva, če bi obleten še en homologacijski organ. Eh, pravice intelektualne lastnine, o tem se že tako ali tako veliko pogovarjamo, naj pa pojasnim komisiji. Moj namen ni, da bi morali eh, imeti obveznost testiranja tretjih strani, od tretjih strani. Mislim, da ne bi mogel kdorkoli uh, iti do organa in reči, to, te informacije morate vključiti v testiranje. To sem želel povedati. Tega ne želim. Organi za nadzor trga, določeni izvajalci storitev, lahko imajo možnost uporabe tretjih strani. To sem želel uh, vključiti. Ampak o tem se tako ali tako nenehno pogovarjamo in treba je pač zagotoviti ustrezno ravnovesje med vsemi temi vidiki. Treba je torej ukrepiti nadzor trga in poskušati zagotoviti strukturo eh, pristojbin, torej financiranja, ki bo ustrezno delovala. Hvala. Eh, Hvala lepa. Glede časovnice za dosje, časovni rok za predloge spremembe 14. september ob 12 v odboru Envi bomo glasovali 7. ali 8. novembra. Glasovanje v odboru Imkova bo tekalo 28. ali 29. novembra letos. Prav, prišli smo do konca te točke na dnevnem redu. Prihodnja točka pa se bo pričela ob 11. Imeli bomo razpravo z eh, ministrom za okolje Slovaške republike, gospod Laslo Solimos. Zato zaenkrat prekinjamo sestankom do 11. <laughs> Dear colleagues, we can uh, start the next. Dragi kolegi, pričnemo lahko z naslednjo točko na dnevnem redu. Razprava izmenjava mnen z ministrom za okolje Laslom Solimosom Slovaško predsedstvo. Kot običajno, bomo prisluhnili najprej predstavniku predsedstva. To polovico leta predsedujete vi, Slovaška, potem pa bomo imeli običajno razpravo med člani političnih skupin, člani odbora. Potem bomo prisluhnili odgovorom ministra. Najprej pa uvodna izjava. Gospod minister, izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani člani odbora, gospe in gospodje. Z veseljem sem danes z vami, Najprej bi se vam želel zahvaliti za priložnost, da lahko predstavim prednostne naloge slovaškega predsedstva in da si na to izmenjamo mnenja o trenutnem stanju, kar se tiče okolja in podnebnih sprememb. Od Lizbonske pogodbe naprej je Evropski, de, Evropski parlament v enakem položaju kot Evropski svet. Je so zakonodajalec. Učinkovito sodelovanje v zakonodajnem procesu je zato ključnega pomena. Veselim se že sodelovanja z Evropskim parlamentom, posebej pa se čutim privilegiranega, da bom lahko sodeloval z vami. Vi ste eden najpomembnejših odborov v parlamentu. Naj za začetek povem, da prvo slovaško predsedstvo se odvija v času, ko se Evropska unija sooča s številnimi izzivi predvsem z bojem proti terorizmu in varnostnimi vprašanji, z, mig, z migransko in begunsko krizo ter predvsem s trajajočo razpravo o prihodnosti EU. Kljub izzivom in vse večji negotovosti bo slovaško predsedstvo še naprej spodbujalo in se zauzemalo za pozitivno agendo ter za trajnostne rešitve. Zdaj potrebujemo še več vzajemne empatije in, še, in vse več volje za kompromise kot poprej. Zato bomo med našim predsedstvom poskušali biti odkrit, iskren posrednik in sretočili se bomo na agende, ki lahko prinesejo rezultate na področjih, eh, ki jih pričakujejo naši državljani. Zmožnost, da dosežemo konkretne rezultate in odpravimo razdrobljenost, je ključ, če želimo Evropo ponovno približati državljanom. Cilj eh, slovaškega predsedstva je ponovno pridobiti zaupanje evropskih državljanov v evropski projekt. Projekt, ki je eden izmed najizjemnejših in edinstvenih projektov politične enotnosti v Evropi. Tudi mi menimo, da Evropska unija sicer ni popolna, vendar pa nima alternative. In to podpirajo tudi številne raziskave med eh, evropskimi državljani v številnih državah članicah. Ti še vedno o, o Evropski uniji razmišljajo pozitivno in imajo zaupanje vanjo. Slovaška republika je bila vedno ena velikih podpornic Evropske unije. Od EU imamo tudi številne koristi v zadnjih 12 letih našega članstva. Postali smo močnejši gospodarsko, socialno in geopolitično. Tudi naše okolje je imelo ogromne koristi od obsežne zakonodaje Evropske unije. Zato je zdaj za nas velika čast, pa tudi odgovornost, da lahko predsedujemo mi in da zagotovimo skupne prispevke z vsemi državami članicami ter dosežemo napredek. Naše odgovornosti se dobro zavedamo. V današnjih časih evropejci pričakujejo, da bodo institucije dosegle določene rezultate. Zato vas vabim, da se nam pridružite pri dru, trudu, da se Evropa ponovno obudi, kot pravi moto našega predsedstva. Naš namen je doseči napredek na štirih glavnih področjih. Prvič. Evropsko gospodarstvo želimo okrepiti, želimo posodobiti in razširiti notranji trg na področjih, kot sta energetika in digitalno gospodarstvo. Želimo doseči trajnostno politiko za migracije in azil in podpirati Evropo, ki bo globalno aktivna. Prednostne tematike, s katerimi se bomo ukvarjali v času našega predsedstva, vodijo tri medsebojno povezana načela. Želimo doseči oprijemljive rezultate, želimo pokazati državljanom, da imajo skupni evropski projekti praktične rezultate in izboljšujo njihovo kakovost življenja. Želimo odpraviti razdrobljenost, doseči rezultate, ki bodo še tesneje povezali države članice na notranjem trgu. Osredotočiti vas se želimo predvsem na državljane in doseči specifične rezultate ter odpraviti razdrobljenost. To je ključ, če želimo unijo približati državljanom. Slovaško predsedstvo želi ponovno obuditi zaupanje evropejcev v skupni evropski projekt. Zdaj pa mi prosim, dovolite, da se na specifična okoljska vprašanja navežem kar v svoji materinščini v slovaščini. Hvala. Važeni pan predseda. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Včeraj je v Bratislavi potekal izjemno pomemben okoljski dogodek. Govora je bilo o ozelenitvi. 32 držav je sodelovalo in tudi Evropski parlament. Zeleno gospodarstvo je velika priložnost za nas vse in tudi možnost, kako preseči posledice krize in kako ohraniti naravne vire. Tisti, ki ste sodelovali na tej konferenci v Bratislavi pred dvema dnevoma, se najbrž strinjate, da nam je uspelo zagotoviti široko platformo za razpravo. Ko smo razpravljali o prehodu na zeleno gospodarstvo, to je bila odlična priložnost za izmenjavo mnen. In Eh, to, da prisluhnemo različnim pogledom. Na zeleno gospodarstvo smo se osredotočili z vidika eh, pripravljavcev politike, podjetij, zasebnikov, različnih sektorjev raziskav in razvoja in tako naprej. Na konferenci smo lahko razpravljali o morebitnih finančnih sredstvih, pa tudi o virah, ki nam preprečujejo prehod na zeleno gospodarstvo prisluhnili smo lahko tudi številnim pozitivnim zgledom, ki že obstajajo vse posod po Evropi. Želeli smo pokazati tudi dobre rezultate, ki jih dosegajo naše regije. Ta razprava je potrdila, da že imamo na voljo sistem, kako se približati zelenemu gospodarstvu. Na voljo imamo statistike, informacije o Eh, energetiki, okrožnem gospodarstvu, vsi podatki so nam že na voljo. Manjka jo pa redne možnosti, da se pogovorimo o rezultatih teh delnih sistemov in mehanizmov, s katerimi bi lahko ocenili napredek, ki ga dosegamo proti zelenitvi. Tako bi lahko imeli tudi možnost razpravljati o korakih, ki jih še moramo storiti za prihodnje. Eden izmed sklepov konference uh, je bil, da bi začeli z bratislavskim zelenim procesom, ki bi ga na to spremljali in to bi nam omogočilo redno izmenjavo informacij in oceno programov, s katerimi napredujemo proti zelenemu gospodarstvu. S tem bi postavili okvir tudi strateške dokumente EU, kot je recimo strategija Evropa 2020, okvirni program eh, in tako naprej. Sam bi torej želel spostaviti takšno reformo skupaj s kolegi iz OECD konec tega meseca v Parizu. Med svetom za okolje, eh, z, ko se bomo z ministri sestali v Luksemburgu, bi tudi želel razpravljati o tem, torej oktober. Prosil bi vas za iskreno in odprto sodelovanje, ko bomo poskušali to pobudo obuditi v življenje. Zdaj pa bi navedel še glavne prednostne naloge na področju okolja, podnebnih sprememb, varstva narave, torej teme, s katerimi se želimo ukvarjati v prihajajočih mesecih. Najprej bi omenil zelo dobro sodelovanje, ki ga imamo z Nizozemsko in Malto v našem triu predsedstv. Najlepša hvala Nizozemski za dobro delo in obsežen napredek, ki ste ga dosegli v času vašega predsedstva in najlepša hvala tudi za sodelovanje, ki se bo še odvijalo med našim predsedstvom. Slovaška, kot sem že dejal, zdaj predseduje prvič svetu Evropske unije. Zato je to za nas zares velika čast, hkrati pa tudi seveda velika obveznost. Pa tudi veliki ziv. Gospe in gospodje, Evropska unija je v zadnjih 40 letih vzpostavila učinkovit sistem okoljskih politik, ki drugot po svetu ne staja. Izvajanje to vrstnih politik eh, seveda prispeva k izboljšanju zdravja, eh, dobrobiti ekosistemov v Evropi in ima tudi velik učinek na druge dele sveta. Vendar kljub temu, da smo dosegli ogromen napredek, še vedno obstaja tudi veliko izzivov in dela, ki nas še čaka. V zadnjem letu smo imeli, mislim, da dva ključna sestanka, ki bosta eh, prinesla velik pomen za okolje v prihodnih letih. Prvi dogodek je bila potrditev trajnostnih ciljev, drugi pa seveda eh, dosežek pariškega sporazuma. To ima velik pomen za pot proti nizkoogličnemu gospodarstvu in zelenitvi. Zeleno gospodarstvo in konkurenčnost se ne izključujeta. Zelenitev pravzaprav lahko prinese še več delovnih mest in naložb. O tem se je razpravljalo tudi na konferenci v Bratislavi, ki sem jo že omenil. Zdaj bi rad predstavil še posamezne prednostne naloge, eh, na katerih bomo delali med našim predsedovanjem. Gre za podnebne spremembe, krožno gospodarstvo, varstvo naravnih virov in upravljanje voda, oziroma gospodarjenje z vodami. Kar se tiče podnebnih sprememb, bomo se za začetek osredotočili na Evropsko unijo. Razvijali bomo prvi sporazum, ki ga je v Parizu potrdilo 195 držav. Vendar ta dogovor ni konec dela, je šele njegov začetek. Eden izmed pomembnih Eh, Meniko je bil dosežen 22. aprila letos, ko je 28 držav članic v New Yorku mm, to podpisalo med slovesnostjo na visoki ravni. Zdaj smo v postopku ratifikacije, potem pa bo sledilo izvajanje. Ratifikacija pariškega sporazuma ni visoko le na eh, agendi Evropske unije, temveč tudi na mednarodni agendi. Uh, Ratifikacija strani Kitajske in ZDA prejšnji teden kaže na to, da bi lahko sporazum bil ratificiran do konca leta 2016. In to je tudi razlog, zakaj smo se o ratifikaciji pogovarjali tudi na neformalnem eh, zasedanju Julija v Bratislavi. Strenjali smo se, da mora do ratifikacije priti čim prej seveda jo je treba upraviti tako na ravni EU kot v posameznih državah članicah. Slovaška se bo potrudila po svojih najboljših močeh, da pospeši postopek ratifikacije eh, in jaz in moji kolegi bomo poskušali tudi čimprej doseči napredek v svetu. Tako bi se ratifikacija olajšala na ravni EU in v državah članicah in tako bi lahko tudi že postavili pogoje za izvajanje pariškega sporazuma. To bi bil prispevek Evropske unije v okviru pariškega sporazuma. Slovaška bo sporazum ratificirala do konca letošnjega leta. Cilj Eh, hitre ratifikacije pa je, da bo Evropska unija eh, v svetu imela ugled zanesljivega partnerja, ki se dobro bori proti podnebnim spremembam. Izvajanje pariškega sporazuma je po mojem mnenju priložnost, da preidemo na čistejšo energijo in sodobnejše nizkooglično gospodarstvo. Zaveze EU je treba izvajati, v skladu z navodili Evropskega sveta z oktobra leta 2014, kjer so zapisane zaveze za zmanjšanje toplogrednih plinov za najmanj 40 odstotkov do 20, 2020. Gre za sektorje, ki niso vključeni v sistem ETS. Treba bi bilo zagotoviti reformo sistema za trgovanje z emisijami. To bi bil prvi korak in ta sistem bi potem predstavljal močnejše gonilo tudi za inovacije, hkrati pa bi ščitil evropsko industrijo pred eh, predselitvami virov oglika ne, pa, ne bi pa ogrozil uh, integritete industrije. Slovaško predsedstvo želi, eh, če se bo le dalo dokončati delo na tem doseju in doseči skupni pristop na decembrskem svetu za okolje letos v Bruslju. Potem so tu še druga vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali in sicer predlog za sektorje, ki niso uvrščeni v sistem ETS, torej promet, kmetijstvo. Uh, gradnja in odpadki. Prav tako bomo pozornost namenili predlogu, ki, bo, eh, ki govori o rabi tal, spremembi rabe tal in gozdarstvu. Tudi to bi želeli vključiti v zaveze EU. Predlog za postavljanje nacionalnih ciljev eh, za države članice bi bil vključen v ta predlog. O tem želim razpravljati na oktobrskem svetu za okolje razpravo pa želim začeti tudi v zvezi z roadmapom, programom, o katerem bodo razpravljali ministri, potem še o porazdelitvi prizadevanj med državami članicami in gozdarstvom. Organiziral sem tudi neformalni sestanek okoljskih ministrov, ki je potekal 12. julija v Bratislavi prisoten je bil tudi podpredsednik vašega odbora. In takrat smo imeli možnost razpravljati o vprašanjih povezanih s podnebnimi spremembami. Ne smemo pozabiti niti na prihajajočo konferenco o okvirni eh, konvenciji o boju proti podnebnim spremembam, ki bo potekala v Maroku. Javnost kaže veliko zanimanje za to konfer konferenco. In to razprave bodo potekale na podlagi pozitivnih rezultatov, ki smo jih dosegli v Parizu. Cilj našega predsedstva je doseči zaveze Evropske unije in ohraniti zagon, ki ga je prinesel pariški sporazum. Želimo zagotoviti, da se bo pariški sporazum ustrezno izvajal, da bo, veljav, da bo začel veljati in se ustrezno izvajal. Predsedstvo bo poskrbelo za ustrezne priprave in tu bo izhodična točka za delo na podrobnostih pariškega sporazuma. Mednarodna pogajanja so zdaj vstopila v novo fazo in EU je že pokazala, da je zmožna delati na in sprejeti ambiciozne politike. Delamo na zakonodaji za čas po letu 2020. Pomembno je, da partnerske države spodbudimo k temu, da izvajajo ukrepe, o katerih smo se dogovorili v okviru Pariškega sporazuma. Predsedstvo bo podprlo tudi visoke ambicije v okviru IKA, IMA in Montrealskega protokola. Poskušali bomo tudi izvajati učinkovitejše politike v okviru boja proti podnebnim spremembam, kar bo zagotovilo tudi boljšo rast. Zanašamo se seveda tudi na vašo podporo, to vključuje tudi uh, ustrezno komunikacijo in ohranjanje stikov mednarodna eh, skupnost je zelo blizu globalnemu sporazumu o zvezi z eh, zmanjševanjem fluoridnih oglikov vodikov in uh, dosegli bomo, poskušali bomo seči vse, kar se da, da bo ta dogovor sprejet. In potem je tu naslednja tema, krožno gospodarstvo. To je zelo pomemben del našega skupnega dela v prihajajočih letih. Sam želim v okviru našega predsedovanja doseči napredek pri svežnju o odpadkih na ravni sveta za okolje na krožno gospodarstvo sam ne gledam kot na nekaj, kar je izolirano. Prav nasprotno je. Na to gledam kot na ogromno priložnost za premik k zelenemu gospodarstvu. Preusmeritev oziroma prenovitev gospodarstva bo zahtevala številne dolgoročne zaveze vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja v državah članicah. Zeleno gospodarstvo ima potencial, da Evropski uniji pomaga prebroditi posledice krize in da EU postane pravi globalni voditelj, ki bo uspel združiti gospodarske, socialne in okoljske vidike. Zato je pomembno, da okrepimo sodelovanje med vsemi zadevnimi partnerji, iz gospodarstva, kmetijstva, razvoja podeželja, finančnega sektorja, sektorja za razvoj in raziskave, ker je takšno sodelovanje ključnega pomena, če želimo doseči široko politično soglasje, s čimer bi lahko tudi poskrbeli za ustrezno izkoriščanje naravnih virov in ohranili planet tudi za naše otroke. Pomembno je tudi vprašanje biotske raznovrstnosti in politike EU v zvezi s tem na poti do leta 2020. Evropska komisija bo, mislim, da kmalo objavila rezultate ocene učinkovitosti orodij za varstvo narave in biotske raznovrstnosti gre za oceno direktiv o pticah in biotopih. Rezultati te ocene, direktiv o pticah in habitatih, bodo pomembni za prihodnje delo eh, va, za, eh, glede varstva biotske raznovrstnosti v Evropi. Na podlagi ocene bomo namreč lahko bolje sodili, kolikšen napredek smo dosegli in kaj je še treba storiti v prihodnje. V tem oziru bi vas povabil še, da pridete na razstavo, ki eh, smo jo odprli 19. septembra v Bruslju v stavbi Berlemo, torej v stavbi Evropske komisije bomo 19. septembra odprli razstavo skupaj s komisarjem Ševčovičem. In še zadnja točka. Integrirano gospodarjenje z vodami v okviru boja proti podnebnim spremembam. Na to se osredotočamo predvsem zaradi uh, pomankanja vode, suš, in drugih naravnih nesreč, do katerih prihaja vse pogoste. Preučujemo različna orodja za integrirano gospodarjenje z vodami in to se meni zdi eno izmed izjemno pomembnih vprašanj, ki se povezuje tudi s konceptom eh, varstva vodnih virov v Evropi od leta 2012. To je bil tudi predmet razprav, ki so potekale na neformalnem zasedanju ministrov 11. julija v Bratislavi, kjer je bil prisoten tudi vaš podpredsednik. Sklepe te konference želimo uporabiti kot podlago za sklepe sveta in tu bo podlaga za prihodnje politike o vodah v Evropi. Opisal sem ta štiri glavna prednostna področja, seveda bomo nadaljevali z delom tudi na tistih dosjejih, kjer delo že poteka. Torej, eh, kemične snovi prispevali bi radi k ratifikaciji svežnja o dogovoru iz Minamate o živem srebru. Konvencija z Minamate naj bi pričela veljati leta 2017 in pozdravil bi napredek, ki je bil do sedaj že dosežen v svetu. Gre torej za zelo dobro podlago za naše predsedstvo, da lahko pričnemo s pogajanji z Evropskim parlamentom. In upam, da bomo uspeli doseči sporazum v okviru prve obravnave do konca letošnjega leta. Sprejetje uredbe je pomembno in to je pogoj za ratifikacijo strani EU. Zato bi morali poskušati hitro doseči sporazum med so zakonodajalcema. Pogovarjamo se že, katere določbe bi morali ohraniti in katere črtati. Pripravljeni smo na sodelovanje z Evropskim parlamentom o reševanju vprašanj v predlogu Euro 5.6 v zvezi z manjšanjem emisij iz cestnega prometa. In za konec še naj omenim pomembna mednarodna pogajanja. Eno izmed njih je razprava o podnebnih spremembah v Maroku, kar sem že omenil. Potem bo sledil še pomemben sestanek o snoveh, ki škoduje ozonski plasti. To bo potekalo oktobra v Ruandi. Pogovarjali pa se bomo tudi o potrebi po spremembah eh, Montrealskega protokola v zvezi z zmanjšanjem CFC-ev. To je nekaj eh, globalnih dogodkov in predsedstvo bo poskrbelo, da bodo Evropska unija in države članice ustrezno zastopane na vseh teh mednarodnih dogodkih. Predsedstvo pozna vaše delo na strateških ciljih za 17. srečanje pogodbenic konvencije CITES. Predsedstvo se bo prav tako trudilo doseči napredek na 13. konferenci pogodbenic konvencije o biološki raznolikosti proti koncu leta. Mi bi želeli, da se biotska raznovrstnost vključi v različne sektore, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, turizem in tako naprej. Oktobra bo Na ministerski ravni potekal tudi sestanek s partnerji iz vzhodnega partnerstva in zdi se mi, da moramo ohraniti z njimi dobro sodelovanje, to je ključnega pomena, ter, deliti, ter se pogovoriti, izmenjati mnenje o izvajanju okoljske zakonodaje. Kot vidite, nam ambicij ne manjka, program predsedstva je natrpan, zato je pred nami zares delovna polovica leta. Še enkrat bi vam položil na srce, da bi zares želeli dobro sodelovati z vami, da dosežemo napredek ne le pri okoljskih politikah, politikah glede podnebnih sprememb, temveč na splošno, da lahko kaj storimo za Evropo in njene državljane. Kar se tiče eh, javnomnenjskih raziskav, dve tretjini državljanov EU meni, da bi moral Bruselj početi več, kar se tiče varstva narave. Šele, ko bomo naš trud združili, bomo lahko pripravili politike, ki bodo dobre za državljane in za zdravo okolje v Evropski uniji. Hvala vsem za pozornost, se že veselim dobrega sodelovanja z vami. Hvala lepa za to zelo podrobno predstavitev. Preden začnemo z vprašanji predstavnikov političnih strank in poslancev, bi rad spomnil samo na to, da smo danes dopoldan sprejeli stališče odbora Envi glede ratifikacije pariškega sporazuma. Mi zelo podpiramo hitro ratifikacijo, kar naj bi Evropski uniji pomagalo sodelovati na sestanku podpisnic pariškega sporazuma. Po ratifikaciji ZDA in Kitajske upamo, da se bo svet odločil za pospešitev postopka, tako da EU lahko še naprej odigra pomembno logo na mednarodnem prizorišču. Hvala lepa. Zdaj pa lahko začnemo. Gospod Lize, v imenu ELS. Hvala lepa, Giovanni. To, kar si ravno omenil, torej ratifikacija pariškega sporazuma je nekaj, kar bi rad čez lasti povdaril. Lepo prosim, da naredite vse, kar je v vaši moči, gospod predsedujoči svetu, da naredite vse, da bi čim prej ratificirali ta sporazum, kajti nekoliko mučno bi bilo, če bi mm, ZDA in Kitajska ratificirale sporazum, mi pa ne bi bili pripravljeni. Rad bi tudi povdaril vaš zadnji stavek. Državljanke in državljani pričakujejo, da se bo EU še bolj angažirala na področju eh, varovanja okolja. To moramo narediti skupaj. To nedvomno ni nekaj, kar bi lahko vsaka država zase naredila, še zlasti, ko govorimo o podnebnih spremembah. Pri podnebnih spremembah se vam tudi zahvaljujem. Rekli ste, da potrebujemo bolj ambiciozno politiko, ampak konkurenčnost evropske industrije tudi treba imeti v mislih. Naša skupina ELS se močno zauzema za to, da bi pri trgovanju z emisijami količino brezplačnih certifikatov, eh, ki se jih daje industriji, povečali. Zanima naš, vaše stališče, ali bi podprli tak predlog parlamenta, ali bo svet tudi podprl tak predlog, zato vas resnično prosim za odgovor. Potem. Je problem tudi v tem, da je pariški dogovor zelo ambiciozen in sicer eh, vidimo, da zaenkrat še ni dovolj angažmaja za doseganje cilja dveh stopin. Mi se zauzemamo za to, da skupaj ZDA in Kitajsko naredimo čim več ne želimo si enostranskih ukrepov EU, pač pa želimo delati skupaj. In eh, upamo, da bo o tem govora že v Marakešu. Počrtu, podpiramo tudi načrte, kako bi lahko EU sodelovala pri takih načrtih. In ne nazadnje, letalski promet. Čez nekaj dni bo v Montrealu potekalo zasedanje IK, kjer bo govora o tržnem mehanizmu za letalski promet. In moram reči, da smo na podlagi izmenjave bili zelo razočarani. Vsi kolegi so prepričani, da to, kar imamo na mizi, nič ne pomaga pri podnebju. In mi nismo pripravljeni, da bi se odpovedali naši zakonodaji za nek dogovor, ki naj bi eh, veljal do leta 2027 in upam, da bodo predstavniki EU v Montrealu to tudi jasno in glasno povedali. Če to ostane, potem bomo nadaljevali z našo zakonodajo v okviru EU. Mislim, da jo moramo tudi zaostriti, kajti ne moremo obravnavati jeklarske industrije na en način, po drugi strani pa letalske industrije eh, ne pozivati k odgovornosti. In seveda, če bomo imeli eh, leta 2027 to zakonodajo, potem mi nismo pripravljeni nadaljevati tako kot zdaj, predvsem, ko gre za mednarodne polete. Tisti, ki bodo zastopali države Evropske unije, morajo v Montrealu zelo jasno komunicirati in ne želimo, da nam prinesejo nek rezultat, kjer bo pisalo, da se moramo odpovedati evropski zakonodaji za nekaj, kar pravzaprav nima nobene vrednosti. Hvala lepa. V imenu skupine SD, izvolite. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod minister, z velikim zanimanjem sem prepravil in poslušal ta program slovaškega predsedovanja, je sploh, ko gre za okolje in podnebje. No, prej v govoru med predstavitvijo prioritet sem tudi poslušal um, vse to, ampak sem si pa zastavil par vprašanj. Kot prvo, EU trenutno pri pariškem sporazumu nekoliko zamuja, sploh pri ratifikaciji. Kaj tukaj mislim? EU. To pomeni veliko držav članic, tudi Slovaška je takšna država in te države sedaj zamujajo z ratifikacijo tega sporazuma iz Pariza. Sedaj mislim in to SND vedno zagovarja tukaj, sedaj mislim, da moramo prijeti iz Pariza lepih besed k dejanjem. In sicer v naslednjih tednih in mesecih. Ne moremo si dopustiti samo takšne visokoleteče retorike in potem pozabimo na dejanja. Mislim, da moramo podpisati tisto, kar smo rekli. Oziroma ratificirati. COP22 v Marakešu, mislim, da mora biti odločilen dogodek pri ratifikaciji in prihodnosti. 55 držav, ki predstavlja več kot 55 odstotkov globalnih izpustov, mora biti torej del tega sporazuma. In sedaj smo približno pri podpisu in ratifikaciji Kitajske in ZDA. To se je zgodilo prejšnji teden na G20. Sedaj smo pri 38 odstotkih, no ampak še vedno staja veliko držav, preden pridemo do te končne točke. 55 odstotkov držav, ki predstavlja 55 odstotkov toplogrednih izpustov. To pomeni 26 držav, ki predstavlja 39 odstotkov svetovnih izpustov. No ampak kakorkoli že, mislim, da Evropska unija lahko da zgled pri vsem tem. In zato me zanima, kakšno je vaše stališče pri tem, kako lahko poskrbimo, da bi v času vašega predsedovanja, torej do novembra, naredili čim več, takrat bo COP22, kako bi poskrbeli za to, da bi Evropska unija to ratificirala, ne da bi čakali na vse države članice želimo, da EU to ratificira kot celota. Tudi predsednik Evropskega sveta Tusk in pa predsednik Francije Hollande sta o tem govorila 31. augusta v Parizu, kot je povedal predsednik Lavija. Tukaj gre za pomemben politični cilj Evropske unije in mislim, da je to res odločilen korak, torej pristop celotne Evropske unije k temu sporazumu. Pa še tri stvari bi rad na hitro podaril. Tratenje hrane, to mislim, da ni vključeno v krožno gospodarstvo in ni dobro, da to manjka. Kolegi, ki so tukaj, so podali nekaj predlogov v tej smeri, torej, da bi zmanjšali razsipanje s hrano vsaj za 50 odstotkov do leta 2030 in mislim, da bi tudi vi morali pojasniti svoje stališče, tako da bo dejansko razsipanje s hrano prioriteta. Pa še nekaj, Evropska unija mora biti tukaj vodilni akter, ko gre za močne predloge za Marakeš in sicer odpravljanje subvencij za industrijo fosilnih goriv, tako da bi končno znižali uporabo fosilnih goriv. To mislim, da je pomemben politični cilj in moramo to postaviti v spredje mi kot Evropska unija v celoti. Pa še nekaj za konec. V času svojega predsedovanja mislim, da bi lahko okrepili svoje prizadevanja za zniževanje izpustov toplovrednih plinov, ki izhajajo iz prometnega sektora in iz kmetijstva. Na tak način lahko dosežemo cilje do leta 2020 in 2030. Toliko, to so naši glavni cilji socialistov in demokratov, to želimo zagovarjati oziroma še eh, delati na tem v času vašega predsedovanja svetu. Hvala. Hvala lepa, gospod. Da me sme ker v imenu skupine ker. Hvala lepa, predsedujoči in lep pozdrav ministru v našem odboru. Osredotočiti se želim na eno od prioritet, ki ste jo omenili v svojem uvodu. To sem omenil tudi na plenarnem zasedanju v pogovoru z vašim ministrom in tudi vi ste zdaj to omenili. Vaše predsedovanje se je začelo v zelo turbulentnem obdobju. V preteklih nekaj tednih po britanskem referendumu smo bili priča vsem mogočim analizam. Ves čas pa poslušamo, da mora EU ponovno pridobiti zaupanje svojih državljanov. Dobri rezultati na tem področju nam lahko zelo pomagajo, kot pripravljalec poročila. Bi se rad dotaknil biotske raznolikosti. Tega ste se tudi vi dotaknili in sam imam na tem področju en predlog. Mislim, da morate delati na tem, da bi ohranili direktive o naravi. Te direktive namreč so primerne za svoj namen. In kot veste, podpira to tudi ne samo večina v tem parlamentu, pa tudi vsaj 15 držav. Zato je zelo pomembno, da tudi naši državljani sodelujejo pri kampanji opozarjanja na naravo in menim, da je zato zelo pomembno, da se zakonodaja v zvezi z naravo izvaja, ne razočarajmo naših državljanov. Zato potrebujemo vašo pomoč, če želimo rešiti oziroma ohraniti te direktive. Zdi se, da komisija odlaša z odločitvijo v zvezi z temi direktivami. Včasih dobimo zelo ohlapne odgovore. Če preberem, leta 2016 jeseni bo komisija obravnavala morebitno nadaljevanje dela. Do takrat pa bo komisija skrbela za to, da se obstoječa pravila korektno uporabljajo v EU. Mislim, da smo dovolj časa čakali, zato pričakujem vašo podporo za to direktivo. Zanima me tudi, kaj boste naredili v praktičnem smislu, da nam ponudite podporo. V svojem uvodu ste jasno dejali, da vas zanima zeleno gospodarstvo. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Tu lahko okrepite gospodarstvo in okolje. To je zelo pomembno za zaščito naše blaginje, pa tudi našega kapitala. Veliko bo namreč odvisno od storitev povezanih z ekosistemov. Menim, da to lahko naredimo z direktivo o okolju, zato je ne želimo oslabiti, pač pa kvečemo okrepiti. Gospod Gerbrandi, hvala lepa, gospod predsednik odbora in hvala gospod minister, za svoje oziroma za vaše prepričljive uvodne izjave. Dejali ste, da je ta teden potekala tudi konferenca v Bratislavi. Sam sem imel to čas, da sem na tem sestanku sodeloval in zahvaljujem se vam, da ste to konferenco organizirali. Eden glavnih zaključkov mnogih udeležencev te konference je bil, da je prehod na zeleno gospodarstvo neizogiben in drugič, da bi to utegnila biti glavna rešitev za nepretirano dobro delujoče evropsko gospodarstvo. Zdi se, da je to čudežno zdravilo, ki ga imamo za uživitev evropskega gospodarstva. Na letu nazaj v Amsterdam včeraj zvečer sem razmišljal o tem čudežnem zdravilu in razmišljal sem, odkot to poznam. Iz Asterixa. Tam so se uspeli upreti rimskemu imperiju, zahvaljujoč temu čudežnemu, tej čudežni maži. In če mi to imamo in smo pripravljeni to tudi deliti z drugimi, pa vidimo, da po drugi strani ministri za gospodarstvo, za finance ne zaupajo, našemu receptu, pač pa mislijo celo, da jih skušamo zastrupiti, potem to nikoli ne bo delovalo. Kaj boste torej naredili za to, da prepričate svoje kolege, o katerih sem govoril, da mi imamo to čudežno zdravilo? Prehod na zeleno gospodarstvo je najpomembnejša stvar, ne samo zato, da bi rešili naš planet, pač pa tudi evropsko gospodarstvo. To se trenutno ne dogaja, to je jasno. Poglejte si samo upor, ko gre za odpravo škodljivih snovi. Poglejte, kaj se dogaja z okoljsko zakonodajo. Poljska je vzela za talca eh, sporazum, ki smo ga dosegli s tem, da si želi več naložb v oglik vidimo tudi, da nekatere države preštevajo vsak list, ki ga imajo v državi, samo zato, da jim ne bi bilo treba izpolnjevati svojih obveznosti. Način, kako nacionalne vlade obravnavajo dizelske avtomobile, skratka seznam je izjemno dolg. Nam lahko razložite, kako boste svojim delom eh, nadaljevali konferenco Delo, s konference v Bratislavi, ki je poslala zelo močno sporočilo. Lepa, gospod Ekaut. Hvala lepa in hvala lepa, gospod minister, za to, da ste nam razložili svoje načrte za naslednjega pol leta in seveda malo časa bo to jesen in ogromno stvari imate na svojem dnevnem redu, tako da bo kar težko. Če človek posluša, kaj ste govorili, zveni dobro, ampak končni test bo to, kaj bomo naredili, ne samo tisto, o čem smo govorili, kajti pri nas smo vedno zelo dobri, ko gre za govorjenje, kaj, ko bi, kaj tudi naredili. Prva točka je seveda najprej ratifikacija Pariza. Vrsta kolegov je to že omenjala, sam bi bil nekoliko bolj konkreten. Danes smo na ravni parlamenta sprijeli to v odboru za okolje, Zato bi to lahko bilo na dnevnem redu prihodni teden na plenarnem zasedanju, ampak odvisno je, kako se bo odločil svet. In tu ni zahtevano soglasje. Ste pripravljeni za to, da bi na podlagi glasovanja s kvalificirano večino glasovali, da svet lahko sprejme svojo odločitev in da bo to resnično ratificirano in da bo EU tudi na krovu sicer namreč tvegamo, da bo ta sporazum stopil v veljavo oktobra brez EU. To se ne bi smelo zgoditi, vi pa imate ključ, da to preprečite. Ampak zagotoviti morate, da se ne boste držali svojega lastnega pravila o soglasnosti in boste čakali na vseh 28. Vi lahko, kot svet rečete, to bomo ratificirali s kvalificirano večino. Vi to lahko naredite, ampak ali to hočete narediti, to pa je vprašanje. Lepo prosim za nesplošen, pač pa zelo konkreten odgovor. Potem bomo pa res videli, ali res želite kaj narediti ali samo govorite o tem. Tako kot skupina ELS, oni pravijo nam, so podnebne spremembe zelo pomembne, pomembna nam je ratifikacija. Potem pa rečejo, in zato si želimo še več brezplasnih certifikatov za industrijo. Wow, vedno se čudim, kako se da v eni minuti eh, povezati te dve stvari. Name si naredil velik vtis, Peter, ampak želim si malo bolj dosleden pristop sveta. Če si želite boljši pristop, ne boste kar razdeljevali več brezplačnih dovoljen industriji, kajti ravno presežek teh certifikatov ETS je problem. ELS pa očitno tega noče. Ampak dobro, hočete ratifikacijo, to je dober začetek. Torej, ratifikacija Pariza je eno, drugo pa so ukrepi na področju podnebnih sprememb. Vsi vemo, da to, kar je zdaj na mizi v Evropi, ni dovolj govorimo celo o tem, da bi omejitev znižali na 1,5 stopinj. To pomeni, da mora Evropa narediti več. Kaj nameravate narediti v svetu za to, da bo Evropa leta 2018 imela bolj ambiciozen cilj, kot pa to zdaj najdemo v dokumentih? Tudi to je zelo konkretno vprašanje. In še zadnje vprašanje in predsednik s tem zaključujem. Seveda, tako kot vedno, sem na Petrovi strani, ko govori letalstvo. Moram reči, da me preseneča, da niste omenili sestanka IK. Vem, da je to področje dela drugega ministra, ampak ne naredimo, prosim, te napake, da to prepustimo samo ministrom za promet, kajti nekoliko bolj zaupam vam kot ministru za okolje, kot pa ministru za promet. Tako da upam, da boste aktivno vključeni, vsega ne boste prepuščali vašemu kolegu ministru. Hvala, kolegi. Predlagam, da še naprej sprejemamo vprašanja kolegov, odgovore pa bomo slišali v bloku. Tudi zato, ker je seznam dolg, časa pa ni dosti. Sledi Elizabet Kostinger. Hvala lepa gospod minister in hvala lepa, da danes lahko razpravljamo o vaših prioritetah. Tudi sama imam zelo konkretno vprašanje v zvezi z zelo pomembnim eh, svežnem. Ukvarjamo se s predlogi sprememb, pogovarjamo se o tem, kako doseči trajnosten razvoj v Evropi. Imeli naj bi tudi količinska merila pri gospodinskih odpadkih. Zanima me, kakšno je vaše stališče? Vemo, da obstaja velika razlika med zasebnim in javnim sektorjem. Zanima me, kakšno je vaše stališče. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na završke hrane. Menim, da gre za tematiko, ki je zelo, zelo pomembna in mislim tudi, da bi to lahko obravnavali v okviru svežna. V Franciji so uveljavili nov sistem podjetja in prodajalci živil imajo več obveznosti, ali se da to uresničiti na evropski ravni in zanima me tudi, ali ne menite, da bi lahko razmišljali o razdeljevanju hrane karitativnim ustanovam. Potem, kar zadeva svežen okrožnem gospodarstvu, še vedno žal ugotavljamo, da ponekod spodbujajo odpiranje deponij, Zanima me, ali bi lahko v času svojega predsedovanja dali nekoliko bolj ambiciozne predloge eh, za to, da bi preprečili odpiranje novih deponij. Gospa Bonafé. Intanto, ministro, la ringrazio anch'io della presenza e le voglio fare fin da subito. Hvala lepa, gospod minister, hvala, da ste prišli. Vse dobro pri vašem delu. V svojem poročilu ste se dotaknili mnogih zanimivih tem, začenši z ukrepanjem na področju podnebja. Kolega Parnjo je zelo dobro predstavil prioritete tudi moje skupine, skupine socialdemokratov. V teh nekaj minutah, ki so mi na voljo, bi se rada dotaknila par področji. V vodu ste dejali, da Evropska unija preživlja težke trenutke. Omenili ste migracijsko krizo, vprašanje varnosti, dotaknili pa ste se tudi točke, ki se meni zdi osrednjega pomena, pa ne samo meni. In sicer gre za premajhno verodostojnost Evropske unije. Strinjam se z vami, da lahko dosežemo ponovni zagon, o tem ste govorili tudi vi v svojem sloganu. Torej, rekli ste, da je treba doseči konkretne rezultate, poudarjam, konkretne rezultate. Če vam lahko sugeriram konkreten rezultat, ki se ga da doseči v zelo kratkem času in sicer gre za svežen krožnega gospodarstva. Sama nisem tako zvesta bravka Asterixa kot kolega Gerbrandi, tako da ne vem, ali je to krožno gospodarstvo, zeleno gospodarstvo eh, čudežno zdravilo ali ne, ampak to, kar imamo, nam lahko pomaga s pomočjo inovacij in tehnologije ponovno zagnati naložbe, lahko ustvarimo kakovostna delovna mesta, lahko dosežemo ponoven zagon v smislu trajnostnega razvoja in razvoja nasploh. Torej, danes imamo na voljo vse elemente. Seveda bomo razpravljali tudi vsebinsko o tem predlogu, in rada bi izkoristila to priložnost in vam postavila par vprašanj. Ampak kot rečeno, mislim, da moramo sploh priti do tega, da razpravljamo o tem predlogu. To je moje povabilo vam. Lahko vam jamčim, da bomo v parlamentu z velikimi prizadevanji, ukvarjamo se tudi z ETS in tako dalje, ampak zelo odločni smo glede tega, kajti podjetja eh, čakajo na nevladne organizacije in državljani. Torej, sprašujem se, kaj nameravate narediti za to, da boste zagotovili konkretne korake v zvezi s stališčem sveta in da bomo začeli s trialogom v trenutku, ko se bojim, da je svet nekoliko potegnil ročno zavoro. Gospod Stajs. Bart. Daleč, eto, er äh, italijansko. Pravičujem se, poslušal sem še tolmačenje. Lep pozdrav, gospod minister, dobrodošli. Združeni narodi in druge organizacije objavljajo poročila glede hormonskih motivcev. To lahko povzroča mnoge težave na področju zdravja, plodnosti, in komisija bi morala pripraviti merila že do leta 2013. Švedska je izpostavila primer, kjer je bila deležna podpore sveta in parlamenta. Zahtevali so, da komisija naredi nekaj več. To se je zgodilo junija letos. Predlogi so zelo problematični, merila so tako zelo stroga, da pravzaprav nobena snov ne bo obveljala za hormonskega motivca. Očitno pa je, da je komisija tu šla preko svojega mandata. Veliko zakonodaje o pesticidih iz leta 2009 je pravzaprav ponovno napisane, vsaj trudijo se, da bi to naredili. Parlament je prejšnji teden odločil tako. Namreč odločil je, da je komisija presegla svoje pristojnosti. Tako da gre tukaj za dvoje. Po eni strani vsebina in po drugi strani institucionalna podlaga. Oktobra bo svet razpravljal o tem na ministerskem svetu in zanima me, kaj boste naredili vi kot predsedstvo, da bi delali skupaj s parlamentom, zato da bi se odzvali na to, kako je komisija tu ravnala. Hvala lepa, gospod Selimovič. Thank you very much and thank you minister for coming giving us this opportunity. Hvala lepa. In hvala lepa, minister, da ste prišli sem. Tako da vam lahko zastavim vprašanje. Najprej prvo vprašanje, kakšne so ambicije vašega predsedstva, ko gre za krožno gospodarstvo in sploh, ko gre za revizijo direktive o odpadkih? Ali to nameravate zaključiti in kako nameravate zaključiti pogajanja še pravočasno? Potem drugo vprašanje, energetska politika vaše države, Policy Solutions je podala poročilo in slovaška um, odvisnost od energije nekoliko višja kot pa pri drugih državah, ampak pri nafti in pa plinu pa je situacija predvsej slabša. Predvsem ste odvisni od enega samega partnera, od Rusije. Pri nafti ste odvisni od dogoročnih partnerja pogodb, ti so se sedaj podaljšale še za dodatnih 15 let. Prav tako je Rusija prisotna v vaši državi tudi pri jedrski energiji. Predvsem je ruska gospodarska družba um, tukaj vladovala trg že od leta 2009 dalje. Pa še nekaj, gospod minister, imam naslednje vprašanje. Kakšne korake bo Slovaška napravila za to, da bi zmanjšala to energetsko odvisnost od Rusije? Vem, da so bili nekateri koraki storjeni, ne vem, z Vedebunem Gas in pa francoskimi podjetji, ampak predvsem je treba znižati energetsko odvisnost od Rusije. Torej, kaj bi lahko za to storili? Hvala. Thank you very much. Uh, and now, uh, uh, Mr. Zorinjo. Hvala, gospod Zorinjo. Hvala lepa, gospod minister. Prebral sem program predsedstva in sicer z velikim zanimanjem. In sploh moram reči, da so me zanimale vaše zaveze glede jedrske varnosti. To je zelo resno vprašanje, tega se gotovo vsi zavedamo. trenutno imamo podatke glede Euratoma. Marsikaj smo že naredili, ampak imamo pa še na stotine jedrskih elektrarn, ki presegajo svoj pričakovani življenjski cikl in še vedno operirajo, kar potem pomeni seveda občutna tveganja. Okvirni časovni načrt komisije predvideva, da bi do leta 2025 investirali okrog 250 milijard evrov v te obnove, ampak ni pa ali pa v opuščanje, ampak ni pa jasno, kam točno bodo šla ta sredstva. To ni nikjer zapisano v nikakršne proračune, niti EU, niti proračune držav članic. Zato me zanima, kako se boste lotili problema jedrske varnosti, kako bo to uresničeno v praksi. Sam sem z Portugalske, in 100 km od špansko-portugalske meje imamo zelo pomembno jedrsko elektrarno, tam imamo določene države, ampak podobno tudi po drugih državah veliko takšnih elektrarn. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Dobrodošli v enem izmed najtežjih odborov. Kot vidite, imamo zelo natrpan dnevni red in vidite nekateri, pravzaprav veliko članov se zelo zanima za okolje po državah članicah. Imam naslednje vprašanje. Že veliko vprašanj ste dobili, ampak vseeno. Rada bi spregovorila o industriji, avtomobilski industriji, naprimer tudi o tem smo govorili nekoliko prej, zaradi škandala, Volkswagen in podobno. Uh, To je zelo pomembno vprašanje sedaj za nekatere države, kot je Slovaška, sploh naprimer. Moramo ozeleniti evropsko industrijo, sploh avtomobilsko industrijo, moramo izboljšati okolje in to zahteva kompleksen pristop. Ne gre samo za zniževanje izpustov, gre za širše stvari. Naprimer, morali bi zmanjšati uporabo težkih kovin, kot je naprimer svinec in zaenkrat imamo določena odstopanja naprimer odstopanje, da se uporablja svinec v baterijah. To moramo sedaj revidirati do konca tega leta, do konca slovaškega predsedovanja. Zato me zanima, kaj vi tukaj nameravate storiti, gospod minister. Kaj boste dejali pri tem, ali boste podprli odstopanje pri svincu? Hvala lepa, gospod Linc. Eh, Hvala lepa. Dve kratki vprašanji imam. Eno se navezuje na to, kar je omenil kolega Demesmaker in sicer gre za direktive o varstvu narave. Moram reči, da smo bili v parlamentu razočarani nad prejšnjim eh, predsedovanjem svetu. Videli smo, da ni bil dosežen ustrezen napredek, zato konkretno sprašujem, kaj nameravate v času svojega predsedovanja doseči. Ali Boste odpovedano konferenco, napovedano za juni, izvedli in ali boste prisilili komisijo, da ne začne ponovno preverjati te direktive o naravi? Potem, že na samem začetku ste omenili akcijski načrt EU in sicer gre predvsem za za boj proti trgovini z divjimi živali in CITES. Vidimo, da potrebujemo novo zakonodajo in sicer podobno kot imajo v ZDA Daisy Act in zanima me, kaj boste na tem področju dosegli v času svojega predsedovanja. No Hvala lepa. Mislim, da ni več vprašanj. Zato, kar vam predajam besedo, gospod minister, prosim. Četki otaski, bolj jih. Hvala lepa, hvala lepa vsem za vprašanja. Veliko vprašanj smo slišali. Bom poskušal odgovoriti na čim več vprašanj. No, ne vem, ali bom uspel odgovoriti vsem posameznim članom, kajti številna vprašanja so se med seboj prekrivala. Bom poskušal nekatere stvari povzeti. No, marsikdo je omenil zelo zanimivo aktualno vprašanje, ratifikacija pariškega sporazuma. No, ratifikacija tega sporazuma v Evropski uniji bo ključen korak na poti temu, da pariški sporazum dejansko začne veljati, torej EU mora ratificirati ta sporazum kot EU. Svet je 10. junija dobil ta predlog za ratifikacijo, potem smo začeli delati na tem in videli smo, da je to vprašanje zelo pomembno, tudi mednarodno gledano je to bistveno vprašanje. Prav zato smo se srečali s kolegi in smo začeli intenzivno delati na tem, da zaključimo s tem ratifikacijskim postopkom čim prej. Moramo vedeti, da mi kot predsedstvo se seveda lahko zelo potrudimo in poskušamo zaključiti ratifikacijo na ravni Evropske unije. Ja, ampak vseeno imamo 28 držav članic, vsi imajo svoje interne postopke in ne moremo plivati na interne postopke v državah članicah. Zato lahko govorim samo za svojo državo. Slovaška je pospešila ta postopek in vedno bolj delamo na tem, da bi to ratificirali čim prej. Seveda se zelo trudimo, delamo vse po svojih najboljših močeh in upam, da bomo kot EU ratificirali to še pred Marakešom. Prav tako zelo cenim tudi prispevek Evropskega parlamenta na poti k tej ratifikaciji. Vem, da ste imeli danes sestanek in ste potrdili tudi stališče, torej da je parlament pripravljen za ratifikacijo in lahko vam zagotovim to, da tudi predsedstvo zelo re resno jemlje vse to. Tudi zaradi vašega današnjega glasovanja smo predstavili srečanje sveta za dva dni na ta teden prej bil datum naslednji teden, prav tako se bo Koreper sestav na to temo in upam, da bomo tako lahko dosegli dogovor in uh, upam, da bomo v svetu dosegli ratifikacijo. Sam osebno in pa predsedstvo se bomo vsi zelo potrudili za to, da bomo upam, da ratificirali ta sporazum na ravni Evropske unije. Ne smemo zaostajati za drugimi. Kajti vloga Evropske unije je zelo pomembna. Sedaj ne moremo kar opustiti vodilne vloge na tem področju. To je res naša zelo visoka prednostna loga. In moramo zaključiti z ratifikacijo in ratificirati torej pariški sporazum. Lahko vam zagotovim, da bo svet storil vse v svoji moči, da ta postopek ustrezno končamo. Potem še eno vprašanje. Sveda, kakršenkoli predlog že poda Evropski parlament, je to predlog za svet in slovaško predsedstvo in vsak vaš predlog je zelo pomemben. To velja tudi za kvote za ogrožene sektore, ter pa tudi želimo preprečiti uhajanje izpusta, torej selitev izpustov v druge države po svetu, bomo mislili na to, potem pa še Montrealski protokol. Ne vem, kdo je že zastavil to vprašanje, ampak eh, tudi IKAO ste omenili. Mislim, da je bil gospod Lize tisti. Sedaj smo dosegli ta zgodovinski podnebni sporazum na kopu 21 v Parizu. In ta zahteva tudi to, da se pogajamo z IKAO-om, in pa z mednarodnim letalstvom na splošno. Naše predsedstvo bo poskušalo oblikovati skupno stališče Evropske unije pred splošno skupčno organizacije. Ministrstvo za promet je pristojno za to vprašanje pri nas in sedaj pred eh, Montrealom in pa na srečanju v Montrealu želimo predvsem doseči skupne globalne cilje. Predvsem, ja, res gre, mislim bolj za transportno vprašanje, je pa res, da je to tudi delo za okoljskega ministra. Zato bodo tudi ministri za okolje vplivali na to področje, Želim, želimo predvsem čim bolj umestiti okolje v transportno politiko. Pa še eno vprašanje. Krožno gospodarstvo in še tratenje hrane. No, razsipanje s hrano mislim, da je zelo pomemben del krožnega gospodarstva. Vse države so se strinjali s tem, da bi znižali te odpadke vse za polovico do leta 2030 in sicer v okviru trajnostnih ciljev do leta 2030. Torej, cilji so pred nami, so zapisani. Sedaj pa je vprašanje to, kako bomo naredili korake naprej. Del akcijskega načrta za trajnostno gospodarstvo je tudi metodologija Evropske komisije, potem bomo o tem vodili posvetovanja skupaj z državami članicami, potem bomo poskušali ugotoviti, kako naprej. Potem gospod Gerbrandi je povprašal o zelenem gospodarstvu, kako bomo delali na tem področju in kaj lahko storimo. No, mislim, da smo že napravili kar velik korak v pravo smer, mi kot predsedstvo. V Bratislavi smo organizirali konferenco, ki mislim, da je bila res zelo uspešna. In to je lahko, mislim, da začetek naše poti in potem lahko gremo naprej v to smer ta konferenca je pač pokazala, da ni druge poti. Danes imamo določeno gospodarstvo in to je neuzdržno, to je netrajnostno gospodarstvo. Moramo iti v drugo smer, k zelenemu gospodarstvu. Moramo vedeti, da planet pač ima svoje meje in če ne bomo resno imali tega vprašanja, potem bomo, ne vem, potrebovali pet ali pa šest dodatnih planetov, če želimo preživeti. Tudi to je bilo rečeno na konferenci. Torej ni nobene druge poti in gotovo je to odlična priložnost za trajnostno rast. Po tej poti želimo iti, ja. Tudi s to konferenco ali pa po tej konferenci smo to videli in želimo sedaj to še nadgraditi. Takšni procesi so predvsej dolgi in zapleteni, nič se ne da spremeniti čez noč. Moramo zagotoviti to, da bodo institucije med sebojno sodelovali, tako da bodo javni in zasebni akteri tukaj sodelovali institucije morajo med sebojno se dopolnjevati in sodelovati, enako velja tudi za lokalne vlade, regionalne vlade, nacionalne, tudi ti morajo sodelovati. Skratka, takšna preobrazba se ne zgodi čez noč. Je pa ključno, da smo že dosegli nekaj napredka. Tukaj imamo različne platforme, kot je bila to ta konferenca. In mislim, da lahko tukaj skupaj najdemo navdih in si izmenujemo dobre prakse, ter pa prave informacije in navedemo ustrezne zglede. Zeleno gospodarstvo, mislim, da prinaša gospodarske koristi. No, gospod Grebrandi je omenil sicer to, da se, ljudi, da se ljudem zdi, da je zeleno gospodarstvo manj učinkovito kot pa drugi tipi gospodarstva, ampak ne na vsak način mislim, da je to prava pot naprej. Moramo pa to prepričati tudi družbo, državljane in industrijo, torej da je to prava pot. To je edina alternativa za prihodnost, pravzaprav. Potem smo slišali še vprašanje o endokrinih motilcih. To je seveda zelo pomembno vprašanje. kajti ti motilci vplivajo na naše zdrave in zdrave naših otrok. Varvanje ljudi in okolja in to, da se zaščitimo pred temi motilci, je zelo pomembno za me osebno in pa za naše predsedstvo. Prej smo omenili sedmi okvirni program, ta je bil sprejet leta 2013 in zaščite pred endokrinimi motilci je ena izmed prednostnih nalog zakonodaje Evropske unije pri kemičnih sestavinah. Sem zelo vesel, da je komisija 15. junija sprejela predlog za pravne akte, ki bodo izpostavili merila za identifikacijo teh endokrinih motilcev. Ti predlogi niso bili predloženi niti svetu, niti v parlamentu, še vedno se o tem interno pogovarjajo v okviru komitologije, pa tudi strokovnjaki. In seveda svet bo potem izkoristil svojo pravico za to, da oceni ta predlog, ko bo ta predlog na voljo. Pa še eno vprašanje, biotska raznovrstnost. in pa direktive, ki se nanašajo na varovanje okolja oziroma narave. Gospod eh, Denis Makar, se strinjam z vami, upam, da sem prav izgovoril vaše ime, torej Denis Makar. Mislim, da je zelo ključno, da se osredotočimo na izvajanje že obstoječe zakonodaje. To smo večkrat slišali tudi pregledi in revizije so to potrdile tudi umestni pregled pri strategiji za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Imamo svoje cilje pred seboj, imamo skupne cilje do leta 2020. Ja, ampak vseeno pa nismo ravno zelo uspešni pri vsem tem. Zato je prav, da okrepimo svoje prizadevanja in mislim, da bi morali ustrezno izvajati že obstoječo zakonodajo. Če to storimo, bomo dosegli te cilje. Prav tako tudi še čakamo na komisijo, da ta objavi ocene teh poročil. Prav tako smo razmišljali o tem, ali bi morda lahko organizirali konferenco o teh direktivah o biotopih in pa pticah to oceno od komisije sedaj že imamo, zato mislim, da je prav, da se o tem razmišlja. Lahko organiziramo takšno konferenco tega tipa in potem lahko to prispeva tudi k boljšim rezultatom tega poročila. Potem še na vprašanje CITES, srečanje v Johannesburgu. Gre za nezakonito trgovino z divjimi živalskimi vrstami. To je zelo resno vprašanje, to vsi vemo. To je zelo uspešna, nezakonita trgovina, veliko nezakonitih dobičkov se žanje pri tem. In prav tako je to povezano tudi z mednarodnim terorizmom. Zato res tukaj zahtevamo zelo trdne in odločne zakonodajne ukrepe. Kaj počne slovaško predsedstvo? Novembra 2016 v Bratislavi bomo imeli mednarodno konferenco relevantnih pristovnih organov, ki delajo na tem, da se odkrivajo takšna kazina dejanja in se preganjajo. Upam, da bomo na tej konferenci sprejeli ukrepe, ki bodo potem vodili v to, da se izboljša ta situacija in pa da preprečimo trgovino z okroženimi vrstami, tako na mednarodni kot evropski ravni. Zato cenim, da se želimo sretočiti na boljše sodelovanje med institucijami. Sedaj smo v postopku priprave našega skupnega stališča Evropske unije za to 17. srečanje CITES-a in vseh strani v tem postopku. Predvsem se bomo osredotočili na organe pregona in pa na izvrševanje zakonodaje. Kaj je tukaj najbolj ključno? To, da izboljšamo preglednost CITES-a in pa da se dogovorimo o postopku za naprej. Tako da bo EU tudi akter in pogodbenica pri tej konvenciji. Mislim, da bo svet kmalo sprejel stališče za ta vrh v Johannesburgu. Če se tika otaske pana Ejkuta, eh, ratifikacije Radje Evropske unije. Potem gospod Eichhout, ratifikacija pariškega sporazuma, kaj mi počnemo v svetu. No, gledajte, seveda želimo tukaj doseči soglasje, če se le da. Morda je prezgodaj ugibati o tem, kako bomo zaključili to ratifikacijo, na kakšen način. No, ampak vseeno, bi pa radi o tem govorili še na politični ravni in upam, da bomo dosegli soglasje. To je naša prioriteta. In bomo delali na tem. Na soglasju. Vsi smo tukaj odgovorni, vse države članice, imamo svoj delež odgovornosti. In upam, da bomo končno dosegli dober kompromis in da se bomo dogovorili o tem, kot rečeno, soglasjem. Ja. gospa Denova. Hvala lepa za vaše vprašanje. Avtomobilska industrija, ja, res, je zelo pomemben sektor za države V4, torej višegrajske države, pa tudi za celotno Evropsko unijo. Ta avtomobilska industrija je povezana tudi z drugimi sektori, naprimer metalurgijo, strojno opremo in podobno. Zato je ključno, da ti sektori medsebojno sodelujejo. Avtomobilska industrija se sedaj osredotoča na sniževanje izpustov toplogrednih plinov, kar pomeni, da se razvijajo električna vozila ali pa vozila na vodik. Vprašali ste glede odstopanj pri težkih kovinah in pa baterijah torej predvsem v svincu in pa baterijah. Komisija to še vedno analizira in ocenjuje in tukaj moram reči, da smo že dobili nekaj rednih poročil in na podlagi teh naj bi sedaj komisija pripravila nove predloge. Če bomo v času svojega predsedovanja dobili ta predlog na mizo, bomo gotovo podprli takšne pobude torej tudi takšno prepoved takšnih odstopanj za primer svince v baterijah. Potem pa še eno vprašanje. Svežen o odpadkih. Mislim, da je pozitivno, da komisija upošteva različne pogoje po državah članicah, no obenem pa bi želeli tudi skupen cilj za celotno Evropsko unijo. To je, mislim, da pravi pristop. Prav tako mislim, da bi moralo to veljati tudi za deponije. Naprimer na Slovaškem sedaj poskušamo izboljšati postopek recikliranja in paločevanja odpadkov. Mislim, da bodo morale vse države Evropske unije nekaj storiti na nacionalni ravni in tako lahko potem dosežemo boljše krožno gospodarstvo, kar vključuje tudi prehod na zeleno gospodarstvo. In potem še zakonodajni svežen, svet dela na teh svežnih. Leta 2016 je bilo že veliko narejenega, tudi nizozemsko predsedstvo je že delalo na tem področju. In želimo doseči nekaj napredka pri teh pogajanjih, tako da upam, da bomo lahko začeli tudi pogajanja z Evropskim parlamentom. No, ampak mislim pa, da bo to naloga za naslednje predsedstvo, za nami. Skratka, hvala lepa vsem. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Morda sem kaj preskočil, ampak kakorkoli že, hvala pa vsem za vprašanja in za potrpežljivost pri poslušanju. Uh, hvala lepa. Ja, z velikim zanimanjem smo poslušali predvsem to o ratifikaciji pariškega sporazuma po našem glasovanju odboru. Sedaj čakamo na stališče sveta in naj vas spomnim na to, da naslednji teden imamo plenarno zasedanje. Če pred plenarnim zasedanjem lahko dobimo privolitev strani sveta, potem lahko glasujemo za to končno artifikacijo in potem smo lahko pripravljeni za Marakeš še pravočasno. Če pa ne, pa bomo to obravnavali na oktobrskem zasedanju, In potem bo to nekoliko prepozno, kajti to moramo narediti en mesec pred marakeškim vrhom. Hvala lepa, tukaj bomo zaključili in se vidimo naslednjič.